moja glasovalna kartica se je izgubila, tako da prosim, da zabeležite, da tudi jaz glasujem za. Ježešna. Skratka, težave z identiteto, morda nekdo drug glasuje z vašo glasovalno kartico. Tako da lahko glasujemo o, aha, gospoda Vares, postopkovno vprašanje. Še ena kartica, ki ne deluje, ampak pravkar sem jo prejel, tako da očitno je problem v napravi. Poskusite v drugi napravi. No, prav. Upam, da bomo z mojimi tehničnimi nasveti lahko izvedli svetov, uh, eh, glasovanje. In če ne bo šlo, bomo pač glasovali uh, z, z dvigom rok, če bo glasovanje, če bo izid tesen. Potem nadaljujemo z glasovanjem migracije SISA 1 v SIS 2. Tokrat pa glasujemo o sklepu 2008-839. Imate vsi pred sabo pravilen dokument znova. EPP predlaga, da glasujemo svežno. Ste vsi strinjate? Mhm, fino. Torej, enkratno glasovanje. Izvolite, kdo je za? Proti? Vzdržani? Eden vzdržan. Torej, predlogi sprememb so sprejeti, potem imamo končno glasovanje, elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Vidim, da aparat gospoda Dvareza zdaj deluje, vsi ste glasovali, konec glasovanja, preštejemo glasove. 37 za en proti, en zdržan, tudi tokrat smo te predloge sprejeli z veliko večino, čestitam poročevalcu. Um, S tem prehajamo na naslednjo glasovanje. Glede predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta, bla, bla, bla, o vzpostavitvi mreže urednikov, uradnikov za zvezo za preseljevanje, poročevalec je gospod Jazdemira. Uh, Pravkar so mi povedali, da je to le orientacijsko glasovanje z vidika pogajanj, ki potekajo, tako da bo poročevalec vedel, kako nas lahko čim bolje zastopa v pogajanjih. Prav? Potem pa zdaj začenjamo z glasovanjem z predlogom spremembe številka 8. Gospe Keller, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnen, ampak preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ja, konec glasovanja. Tako, dejansko je zavrnjeno 21 proti, 17 za, 1 vzdržan. Deveti uh, eh, uh, um, eh, amadma je bil umiken, deseti, gospe Keller, kdo je za, proti? vzdržani protokol zavrnjen predlog spremembe enajst gospe keller za proti vzdržani sprejeto dvanajst gospe keller za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe trinajst gospe guillon za proti vzdržani rada bi preverjala tudi elektronsko. Torej, 13. predlog spremembe glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za. Torej, sprejeto z dvema glasoma več za, kaj ti edni ima kartice. Potem 14. je bil umaknen, 16. predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto, 17. za proti, vzdržani. Spet tesno. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 21 za, 18 proti, sprejeto. 15. predlog spremembe. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18. predlog spremembe za, proti, vzdržani vzdržani. Zelo težko eh, reči, preverimo elektronsko. 18. predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Torej, jasno zavrnjen. 20. predlog spremembe za, proti, vzdržani spet tesno. Se opravičujem, ampak resnično bi želela preveriti elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 18 proti, sprejeto. 19. predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. 19 smo rekli, skratka 21 zdaj, za, proti, vzdržani, sprejeto dvajset za proti vzdržani sprejeto preverimo torej dvajseti predlog spremembe sprejeto enaindvajset za proti osemnajst torej enaka večina osemnajsti predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto enaindvajset za proti, vzdrženi, sprejeta. Kaj sem rekla? 21, ne? 19, za, proti, vzdržani, sprejeta. 1, za, proti, vzdržani, sprejeta. 21, za. Se opravičujem, 23. Potrebujem nova očala. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Mislim, da je zavrnjen. Preverimo. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. Dejansko zavrnjeno. Tudi, če štejemo glas gospoda Alvara. 22 za. 24. 24, prav imate. 24 je predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, bi preverili. Mislim, da je zavrnjen, ampak probajmo še preveriti. 21, konec glasovanja. Sprejeto. 25 je bil umaknjen, 2 k uvodnim izjavam za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti, aha, ta je prespremeten, peti, zelo ste budni danes zjutraj. Peti predlog spremembe za. A lahko prosim nekoliko dvignete roke za, proti, vzdržani, bi preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 18 proti, znova sprejeto. Šesti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi, aha, znova brezpredmeten. Sem na pačnem stolpcu. Skratka, kačujemo še dokončno, vendar ne elektronsko, ker je to orientacijsko glasovanje. Prav. Skratka, kdo je za celovito poročilo, proti, vzdržani, sprejeto in eden proti. Skratka, smo podprli, nismo sprejeli, eden glas pa je bil proti. Skratka, vse najboljše želje našemu poročevalcu v pogajanjih. Naslednja točka je poročilo gospoda Davaresa glede vzpostavitve skupnega programa Evropske unije za ponovno naselitev. predlog poročevalca in poročevalcev senci je, da glasujemo v svežnju. Poglejte si prilogo, ki je nam prebrala, ampak piše, da je to enkratno glasovanje in znova orientacijsko. A ne, ne, par zdon in for potrditveno, potrditveno glasovanje. Skratka za, proti vzdržani. En vzdržan, en proti. Vseeno pa dokončno glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ja. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino, če tudi in če štejemo še glas um, gospoda Alvera. Častitemo gospodu Tavaresu. zelfs wat ik hier heb? Ja. Ja. ja. Don't confuse me. Um, next report by Mr. Tavares. Naslednje poročilo gospoda Tavaresa. Sedaj pa glasovalni seznam za potrditveno glasovanje tukaj piše. Tega vam ne bom brala. Torej, zdaj glasujemo glede rezultata orientacijskega glasovanja. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dva pa sta glasovala proti. In sedaj končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 40 za, 2 proti. Čestitam znova poročevalcu. S tem pa prehajamo na glasovanje o poročilu gospe Gal, ki sedi ob meni glede Eh, pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prvi predlog spremembe, gospe Verža, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tukaj vidimo sedaj predlog spremembe, ki se razteza prek tri strani. Drugi predlog spremembe z ustnim predlogom. Ali lahko glasujemo o glasovanju ključno z ustnim za, proti, vzdržani, sprejeto. Še en ustni predlog spremembe za, k drugemu odstavku, gospe Hautala, kateri protiv, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji predlog spremembe gospe Vrža, za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Dejansko zavrnjeno z dokaj trdno večino. Četrti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peti predlog spremembe z ustnim predlogom, noben proti, za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti predlog z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejeto. Do, dopolnilni predlog ena za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Sedmi ne, je bil brezpredmeten, zaradi tega, ker je bil prejšnji zavrnjen, sedaj pa predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo prav. Torej, osmi predlog spremembe, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, 18 proti. Je brezpredmeten, 10 je brezpredmeten. 11 predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Dopolnilni 2 za, proti, vzdržani, sprejeto torej 13 je brezpredmeten, 14 je brezpredmeten in s tem pridemo na tretji dopolnilni za, proti, vzdržani, sprejeto in s tem pridemo na četrti, na 18. Ta dejansko ni brezpredmeten, 18. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Dopolnilni 4 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 19. predlog spremembe ne, tudi je brezpredmeten. 21. za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22. predlog za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23. za, proti, vzdržani, bi preverila elektronsko glasovanje za 23. predlog spremem, pa glasujemo. Konec glasovanja. 24 z, skupaj z gospodom Alvarom proti 18, sprejeto. 24 za. Ali lahko nekoliko bolj dvignete roke, ker je sicer težko videti, kako glasujete proti? Super. Zdržani skratka sprejeto. 25. predlog spremembe za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. In dejansko je sprejeto. 25 za, 18 proti, dopolnjeni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. In s tem prehajamo na 28. predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. 29. z ustnim za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za, eden proti, nihče vzdržan. Čestitam poročevalki, zelo dobro ste opravili. Uh, ah, no, oh, Ni bilo na ekranu, bom pa še enkrat prebrala. Naslednje glasovanje, poročilo gospe Papadopolu glede skupnostnega pristopa k priprečevanju naravnih nesreč in nesrečkih povzroči človek. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi predlog. A lahko to glasujemo v svežnju? Ne? Le tri prve. O enem smo, pa sedaj pa v drugem in tretjem skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto oba sta sprejeta. Prvotni odstavek številka 9 za, proti. Ha? Zdržani. Nekdo očitno ni zadovoljen z volilnim seznamom skupine. Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Ne govorimo o devetem odstavku. Deveti odstavek. Prvotno besedilo poročevalke. Deveti odstavek. Prvotno izvorno besedilo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 17 proti, nihče se ni zdržal. 11. odstavek izvornega besedila poročevalke. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverimo prav. Elektronsko glasovanje, enajsti odstavek. Glasujemo. Draga kolegica, boš glasovala? Konec glasovanja. 23 za, 18 proti, nihče zdržan, sprejeto. Četrti predlog je umaknjen. Ne. Ne ustni predlog k 12. odstavku Evropske ljudske stranke, kakršnekoli za, proti, vzdržani, sprejeto, peti, gospe Vikstrom, za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti predlog v dveh delih na zaprosilo Alde, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. To sedaj je brezpredmetno. Ker je bil prvi del zavrnen, moramo sedaj glasovati o prvotnem besedilu. Kdo je za 15. odstavek prvotnega besedila za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedmi predlog za proti vzdržani sprejeto. Osmi predlog za, proti vzdržani sprejeto. Deveti predlog za, proti vzdržani sprejeto. Deseti predlog za, proti vzdržani sprejeto. Enajsti predlog za, proti vzdržani sprejeto. Dvanajsti je bil maknjen končno glasovanje, elektronsko glasovanje in glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej 40 za, 1 proti in 1 zdržan. Čestitam poročevalki gospe Popodopolu. Mislim, da je to vse. Mislim, da smo z glasovanjem zaključili. Krasno. Najlepša hvala, kolegi. Zelo ste mi pomagali smo zelo učinkoviti, še bolj učinkoviti, kot bi si mislili. Hey, um, colleagues, that brings us to the next subject kolegi, s tem smo prišli na naslednjo točko, to je spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija. Če želite klepetati, prosim, stopite ven. Okay. Can we please take our seats and... Prosim, sedite in izklopite telefone in nadaljujemo z razpravo. Naslednja točka je točka 11, spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija. Razvezelitev okvirnega sklepa 2004-68. To je prva izmenjava mnen. Eh, Pročevalka je gospod Anželini iz EPP-ja. To je prva razprava, prva izmenjava mnen. Gre za predlog komisije boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščenju otrok ter otroški pornografiji. Ta predlog nadomešča predlog okvirnega sklepa o isti temi iz prejšnjega tretjega stabra, ki ga seveda ni več, sedaj, ko imamo lezbonsko pogodbo, gre za uh, predlog, ki temelji na členih 82 in 83 pogodbe. Gre za zelo občutljivo temo in zahteva največjo osredotočenost Libe odbora in parlamenta, saj gre za splošno harmonizacijo eh, zakonodaje držav članic v zelo pomembni temi, zelo občutljivi temi. Pročevalka je gospa Angelili in najprej bom dala besedo gospe Angelili, poročevalki. Na to bom predstavila predstavnike komisije in upam, da bodo takrat prišel tudi predstavnik sveta. Tako hitro smo glasovali, da predstavniki sveta sploh še niso uspeli priti sem. Gospa Anželili, beseda je vaša. Eh, Hvala, predsedujoča. Pri predstavitvi osnutka sklepa o spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, bi sedaj zahvalila komisiji, pa ne le uradno, temveč tudi vsebinsko. Sam mislim, da je komisija opravila zelo dobro delo in je predstavila dober predlog. Ta predlog nadomešča okvirni sklep iz 2004. In torej spostavlja novo uredbo, ki ima določene zelo jasne prioritete. Izboljšati kazenski pregon proti storilcem tovrstnih kaznevih dejanj. Drugič, predlaga bolj primeren in posodobljen sistem zaščite žrtev zlorab. Tretjič, predlog želi izpostaviti širšo strategijo v strategiji preventive, tudi na nezakonodajni ravni. Kar zadeva kaznivo dejanja, je cilj to, da smatramo za kaznivo dejanje uh, resne oblike zlorab, ki jih obstoječa zakonodaja še ne zajema. Naj vam dam en primer. V novem predlogu je um, nagovarjanje kaznivo dejanje. Recimo, če nekdo skuša najti svoje žrtve na spletu. Predlog, da je še širši, širše definicije otroške pornografije. Ta definicija upošteva tudi zlorabo in izkoriščanje otrok, ki so, se nahaja, ki so v ranljivi situaciji. Tega obstoječa, obstoječi sklep ne pokriva. Poleg tega ima jasna, bolj jasna in podrobna določbe glede pregona, kazanskega pregona eh, pri recimo kaznevih dejanjih, ki jih je dostri tujini, ko gre recimo za seksualni turizem. Poleg tega so tudi bolj jasne pravila glede širitve otroške pornografije na svetovnem spletu. To je zelo občutljiva tema, vendar lahko le popolnoma podp podprem predlog komisije. Namen je to, da sprememo ukrepe glede teh stvari pravočasno, tako da se blokira dostop do takšnih spletnih strani. Poleg tega pa se doseže uh, črtanje takšnih spletnih strani, ki imajo otroško pornografijo. Torej gre za celovit pristop proti širjenju otroške pornografije na spletu. Toliko za enkrat, to je moja kratka predstavitev. Naj povem, da sem prepričana, da bomo imeli veliko točk za razpravo, vendar naj ponovim da je to zelo podroben predlog, zelo uh, aktualen predlog in upošteva določene nove vidike na tem področju. In ta predlog gotovo zastopa interese otrok. Z veseljem bom prisluhnila vašim predlogom. Dragi kolegi, zelo me zanima, kakšno je stališče eh, ne le komisije in odbora, temveč tudi sveta. Gospa Anželili, naj najprej dam besedo v komisiji, da se oglasi. Ne vem točno, kdo je z nami. Vi boste govorili v imenu komisije. Prosim, povejte še, kako vam je ime. Hvala. Ime mi je Reinhard Pribet in sem direktor za varnost pri sekretarijatu za pravico in varnost pri komisiji. Se upravičujem, da smo malce zamudili na sestanek. Lahko vam nakratko uvodno predstavim ta predlog. čeprav vidim, da je poročevalka precej naklonjena našemu predlogu, vendar bi vseeno dal vam še določene uh, podrobnosti o tem, kako, kakšno je razmerje med tem predlogom in prejšnjim predlogom komisije. Ko govorimo o spolni zlorabi, spolnem izkoriščenju otrok, govorimo o zelo resnem problemu, o tem, kako so otroci zlorabljeni, kako se z njimi trguje in uh, tem, kakšne brazgotine jim to pusti tekom celega življenja. Predlog komisije sledi prejšnjemu predlogu komisije za okvirni sklep glede iste teme. Tega smo predstavili marca lani, torej pred uh, sprejetjem Lizbonske pogodbe. No, zato smo morali ta predlog temu prilagoditi in zato smo uh, predstavili ta nov predlog v skladu z Lizbonsko po pogodbo. Ta nov predlog je pravzaprav star nov predlog in je pravzaprav v veliki meri podoben lansko letnemu predlogu. Ta nov predlog ima celovit pristop in vključuje kazenski pregon eh, storilcev, zaščito žrtev in preprečevanje kaznjivih dejanj. In prav tako vključuje določbe iz konvencije Sveta Evrope in upamo tudi dodaja neko dodano vrednost. Boj proti tem kaznjivim uh, eh, dejanjem se povečuje na več področjih zlasti pri materialnem eh, kazanskem pravu, ko gre za resne oblike spolne zlorabe, spolnega skoriščenja. Doslej to še ni bilo kazansko preganjeno na evropski ravni. E, ko gre za področje informacijske tehnologije, tu obstajajo uh, nove možnosti, ki jih omogoča internet in nagovarjanje preko, uh, preko spleta je tudi kaznivo de dejanje. Tretjič, kazenski pregon. Tu imamo številne nove določbe, zato da pomagamo pri preiskavah takšnih uh, storitev, in, ki lahko potekajo brez uh, pričanja otrok. Potem glede pregona, kaznevi dejanki nekdo storil tujini, tu bomo vložbe smeli tako, da se storilci iz EU preganjajo tudi, če storijo takšna dejanja zunaj EU, recimo, ko se pokvarjajo s tako imenim seksualnim turizmom. Potem zaščita žrtev, imamo določbe, ki zagotavljajo, da imajo žrtve lahek dostop do pravnih sredstev in niso, niso uh, žrtve. Uh, pri samem kazenskem postopku, tako da se recimo tudi omeji njihovo število zaslišanj in tudi imajo posebne predstavnike. Poleg tega imamo še posebne programe za preventivo, s katerim se omogoči, da morebitni storilci ne izvedejo svoje dejanje. In te programe moramo izvajati v celotni EU. Potem imamo še določene mehanizme za preprečevanje dostopa do spletnih strani z otroško pornografijo, eh, tudi če so le te eh, nahaja zunaj EU. Torej, to so elementi. ki so ključni elementi te nove obnovljene direktive. Naj omenim še neke določene druge elemente, ki se mi zdijo so pomembni, da jih omenimo. Torej, ko si bo, ko bo, da, ki so pomembni za obravnavo te nove direktive. Torej, želimo si bolj natančno definicijo otroške pornografije in podrobno določbe glede, glede naj, na, eh, najmanjših, najvišjih zapornih kazni. Imamo torej več nivojev uh, kazni uh, in želimo uh, se tudi izogniti temu, da bi prišlo do kaznovanja najstnikov in poleg tega si želimo se osredotočiti na to, da obstajajo različni pristopi v državah članicah. Poleg tega je pomembno tudi blokiranje strani, spletni strani. Torej, to je zelo pomembna točka. Ko smo predstavili predlog, je bilo glede tega določenih uh, razprav, torej Gre za blokiranje, saj um, samo brisanje ni vedno dovolj, ko gre za otroško pornografijo. Moramo zaščititi otroke pred spolnim izkoriščanjem. To je glavna, gla, ena od glavnih skrbi naših državljanov. To je tema, eh, glede katere obstaja široki konsens. Civilna družba, nevladne organizacije so pozdravili ta predlog in ga tudi močno podpirajo. in tudi v parlamentu obstaja veliko zanimanje za to temo. Ko smo predstavili ta predlog, smo se tudi navdihovali pri, uh, iz priporočila parlamenta iz 3. februarja lani glede spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok. Uh, Tam je parlament uh, navedel številne elemente in mi smo to v čim večji meri vključili v naš predlog, kolikor je pač to eh, omogočila pravna narava direktive. Torej skupaj s predlogom o trgovini z ljudmi bo to ena prvih priložnosti za parlament, da deluje kot so zakonodajalec na področju kazenskih zadev. To je sveda pomembno, pomemben napredek, s tem se zagotovi javna razprava pri eh, zelo pomembni temi, kot je vprašanje kazenskega prava in eh, izkoriščenje otrok naši državljani imajo pravico do tega, da od nas pričakujejo, da, eh, da zaščitimo najbolj ranljive člane naše družbe in seveda jih pri tem ne smemo začarati. Hvala. Hvala. Sedaj pa vabim eh, predstavnika sveta, da se oglasi. Žal tudi nimam vašega imena oziroma ne, naš govornik iz sveta še ni z nami, zato sedaj odpiram razpravo. Imam tri govornike, gospod Viksten, gospod Boxford in potem gospa Keller. Gospa Viksten, imate besedo. You, Hvala, predsedujoča. Predlog komisije je zelo pomemben predlog mislim, da se vsi glede tega strinjamo, ne glede na to, kateri stranki pripadamo. Boj proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju je zelo pomembno. In tu gre za čezmejno kaznivo dejanje, zato moramo mi enako ravnati pri boju, ko gre za čezmejni. Ko je za čezmejno naravo kaznivih dejanj. le malo mi lahko nasprotuje, če rečem, da bomo močnejši, če se združimo v tem boju. Obstaja določeni, po, določene podrobnosti v tem predlogu, ki jih moramo še preučiti, vendar pripričana sem, da parlament skupaj s komisijo in svetom lahko doprinese določene izboljšave besedilo. Recimo, obstaja določena zmeda glede tega, kako lahko komisija reče, da ne potrebuje zunanjega, zunanje ekspertize, ko pa hkrati pravijo, da nimajo dovolj statistik. To se meni ne zdi preveč jasno zapisano in rada bi dobila komentar komisije glede tega, oziroma odgovor komisije. Številni kolegi imajo težave glede člena 29, glede blokiranja spletne strani za toško pornografijo. V več državah članicah, recimo na švedskem, je blokiranje že v praksi, vendar gre za prostovalno blokiranje. In v smislu uh, sodelovanja med policijo in dobavniki interneta. Mislim, da so države članice tiste, ki naj se odločili to vrstnih ukrepov in da tu ne potrebujemo neke regulative. Prav tako bi rada še nekaj nasplošno dejala. Vemo, da večina, eh, večine storilcev ne najdemo na internetu, temveč so običajno zelo, nekje zelo blizu otrok. Večina storilcev so ljudje, ki so blizu otroka, bodi si so družinski člani, eh, bodi si so učitelji, odrasli, drugi otro, odrasli, katerim otrok zaupa. in mislim, da predlog ne, ne omenja tega, kaj se dogaja v bližini otroka. Sveda se moramo bojiti eh, proti zlorabi preko interneta, vendar se moramo tudi boriti proti zlorabi recimo doma, v, v cerkvah, tam, kjer je takšno zlorabo težje najti. Dragi kolegi, zelo uh, Eh, podpiram predlog eh, komisarke Malstromeve in se veselim našega sodelovanja s poročevalko, s komisijo in svetu, zato da bomo res čim bolje ste spopadli eh, s tem, s tem zlom. Gospod Boskvart. Gospa Boskvart. Thank you, chair. Um... Predsedujoča. Uh, nadomeščam gospod Becikol ki je pročevalka v Senci in je tudi na poti v ZDA, zato sem danes tu. Naš odziv na člen 21 glede blokiranjem oziroma črtanjem spletnih strani, umikom spletnih strani, mi menimo, da moramo dati jasen znak, da umik vsebin je naše Eh, je naša prioriteta. Če pa ne moremo tega doseči, potem lahko tudi pravimo blokiranje spletnih strani kot, neko, kot nek začasen ukrep. Kar zadeva preventivo, komisija ne gre dovolj daleč tu. Naše vprašanje za komisijo je, ali nameravate, oziroma kaj nameravate storiti za to, da preprečite spolno zlorabo otrok ali ne bi morale vse države članice biti primorane podpisati konvencijo OZN o spolnem izkoriščenju otrok? V tem predlogu eh, se otroka določa kot vsake osebo pod 18 let. Ta formulacija pa lahko nas križi z uh, starostjo za uh, uh, gle, eh, za spolno, torej ko nekdo lahko privoli v spolno, uh, spolni odnos, kot odloča neki drugi člen. Potem vprašanje namere, kako lahko to namero, da nekdo želi stopiti v stik z otroci, kako to lahko dejansko zaznamo. In potem imam še eno vprašanje vprašanje standardov za različna kazniva dejanja. Komisija predlaga najnižje minimalne standarde. Mene pa zanima, ali so ti standardi kompatibilni z nacionalno zakonodajo ali pa bo potrebna nadaljna harmonizacija. In potem morda bi lahko najvišjo zaporno kazen podaljšali ali celo črtali in kakšno je stališče komisije glede tega? To so naša vprašanja. Gospa Keller. Hvala. Mislim, da se tu lahko vsi strinjamo s ciljem predloga. Vprašanje je, kako bomo pri tem čim bolj učinkoviti, čim bolj uspešni, kakšen je najboljši način. In kakšni so stranski učinki našega dela, saj eh, dobri nameni ne vodijo nujno dobrim rezultatom? Blokiranje dostopa do spletnih strani ni nujno najboljša rešitev, saj je blokiranje lahko zelo, uh, zelo enostavno zaobidemo tem filtrom se zlahka izognemo. Mislim, da bi bilo bolj učinkovito, če bi spletne strani črtali, umaknili. Torej, spletne strani, na katerih se poteka to kaznivo dejanje. Saj večina takšnih spletnih strani je takšnih, da je do njih ni težko uh, priti in praviloma države članice uh, sodelujejo z državami, kjer so te spletne strani locirane, tako da to ni tako težko stopiti v stik z njimi. Omakniti spletne strani je gotovo bolj uspešno, saj spletno stran omaknite. Torej, ne le, da imate filter pred njo, uh, temveč morate spletno stran umakniti. To je bolj učinkovito. Zakaj se komisija torej ne osredotočate na ta pristop? Zakaj, pravi, z, z, zakaj ne pravite, naj si države članice prizadevajo, da pride do umika teh spletnih strani? Naslednje vprašanje. Kdo naj odloča o tem, katere spletne strani se filtrirajo in katere ne? Zelo pomembno je, da se zavedamo, da gre za občutljiv predlog kjer predlagamo, da filtriramo spletne strani. Res, vendar to potrebujemo tudi neko sodno odredbo. Nekdo mora odrediti, da, da prije do omika. Govoriti, da so otroci osebe pod 18 let, vendar obstaja pa tudi lahko starost za, uh, obstaja starost, ki omogoča torej, spolne odnose pod starostjo 18 let. In tega ne smemo kriminalizirati. E, strinjam se z gospod Vikstrom, ki pravi, da je dejansko tveganje za otroke, je dejansko večje v njihovem okolju strani ljudi, s katerimi imajo vsak dan stike. In zanima me, kaj komisija namerava ukreniti glede tovršnih stikov. Hvala, gospa Keller. Še tri govornike imam. Prosim, bodite Eh, Jedrnati. Gospa Romeo. Si, brevemente, pero... Na kratko. Rada bi podarila to, kar je povedala že moja predhodnica. Komisija govori o blokiranju in črtanju spletne strani, vendar to meni ni povsem jasno ne vem, zakaj je komisija govorila o tem, kaj je črtanje spletne strani in rada bi, če, če, da bi mi komisija povedala, zakaj se ne more spletne strani eh, črtati. To se mi zdi boljša možnost. Drugo vprašanje, oziroma drugi komentar, podatki. Nimamo podatkov glede otroške pornografije vendar če glede na to ne morajo imeti opazovalnico glede zlorab, morda bi lahko ta opazovalnica za nasilje nad ženskami o, skušala najti tudi podatke o otroški pornografiji, da bi videli, eh, kako to poteka na evropski ravni. Morali imeti neke statistike, saj če nimamo statistik, potem ne moremo napredovati. In mislim, da bi bilo zelo pomembno, da bi imeli neko homogeno statistiko v EU. In še tretjič, glede prijav. Mladoletniki pogosto ne prijavijo takšnih dejanj. In ne vem torej, kako bomo dosegli, da pride do prijave. Ta pojav se pogosto dogaja v domačem okolju, v šoli in zato je vprašanje, kako pride do prijave, Komisi kako si komisija to predstavlja, v besedilu o tem nič ne piše. Ali bi imeli neke organe, ki bi lahko bili pristojni za uh, takšne prijave? ali bi morda imeli nekakšen mehanizem, s katerim je takšna prijava kaznivega dejanja hitra in učinkovita in hitro pripelje do obsodbe zaradi kaznivega dejanja. Hvala, gospa Romero, gospa Papadopolo. Hvala. Strinjam se s tem predlogom v časopisih smo se nedavno brali o številnih zlorabah otrok v cerkvah. Zlasti v katoliški cerkvi je ogromno takšnih primerov, ob katerih uh, smo zgroženi. Moja generacija je bila vedno mnenja, da crkv spoštuje otroke in jih zaščiti. Sama sem mati in to me zelo skrbi in sprašujem se, v kakšni, v kakšni družbi vzgajamo svoje otroke. Zlasti eh, crkva bi morala biti tista, ki bi morala ščiti otroke, zdi se pa, da leta krši pravila. V neki regiji v Turčiji otroci oziroma mlade punce eh, jih tam izlorabljajo njihovi učitelji. To sem nedavno prebrala in tudi to me zelo skrbi. Saj se mi zdi neverjetno, da se učitelji, eh, da, da, da učitelji zlorabljajo svoje učenke. Znotraj družinskega okolja se veliko zgodi, da oče da oče postane uh, grozovit in, in, po, in posili svojo hči. To so pojavi, ki me zelo skrbijo. In mislim, da bi mi kot Evropski parlament morali izpostaviti ta dejstva. Kako lahko pomagamo staršem, kako lahko pomagamo družini, to je institucija, ki se danes žal spreminja in mislim, da moramo razviti skupne ukrepe, zakonodajo, potrebujemo statistike in moramo spostaviti dialog tudi s crkvijo, starši, z učitelji in videti, kako lahko kot tako kot Evropski parlament oziroma kot Evropski parlament pomagati uh, pri tem delu. Mislim, da je tu še veliko, kar lahko storimo. Na seznamu imam še dva govornika. Zanima me, če bi še kdo želel spregovoriti, sicer bom zaprla seznam. Gospa Blingič Šute, potem pa še gospod Vos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš iš tikrųjų pritariu, jog tokia direktyva eh, reikalinga dejansko se sama strinjam, da, da je to vrstna direktiva potrebna in da je treba čim hitreje priti do skupne odločitve. V moji lasni državi imamo hude pedofilske škandale. Priča smo jim sedaj, nedavno eh, so smo jim bili priča in zato se zauzemam za to, da bi ta direktiva predvidela mehanizem, ki bo omogočal boj proti spolni zlorabi in spolnemu nasilju nad otroki v družinah, kajti socialno oziroma spolno izkoriščanje je najpogostejše prav v njihovem najbližjem okolju, torej v njihovem okolju. Zato je ta mehanizem tako potreben. Kot drugo, uh, moramo imeti ukrepe za zaščito otrok, ki so postali žrtev. Ko je otrok že žrtev in ko potekajo preiskave, zaslišanja, je znova izpostavljen dodatni psihološki travmi, zato ga je treba dodatno zaščititi. Tretjič, ko gre za spletne strani, ki vsebujejo pornografske vsebine. Zauzemam se za to, da bi te spletne strani v celoti izbrisali. Skratka, jaz sem za brisanje in ne za blokiranje, kajti blokiranje teh spletnih strani ni dejansko učinkovito na daljši rok. Četrtič, praksa kaže, da policijski uradniki niso zelo dobri pri izvajanju že obstoječih norm, zaradi morda pomankljivega znanja, vedenja, kako bi to morali početi. In ko razpravljamo o tej direktivi, moramo govoriti tudi o tej temi. Gospod Vos. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da začnemo govoriti o tej temi in gre za to, da razširimo oziroma ostajamo razširitev in širjenje teh sebin, da se proti temu borimo in problem pri tem je seveda internet sam. Mislim pa, da bi morali dati jasen znak za to, Mi je bolj ali manj vse eno, ali blokiramo spletne strani, ali jih brišemo, tukaj so sicer postopkovne razlike, ampak meni je bistveno to, da ponudnikom spletnih strani uh, podvržemo odgovornosti, ki jo imajo do države in do državljanov in da hkrati um, razmišljamo o neke vrste kaznivosti tudi. Um, To deluje že v oglaševalni branži, obstajajo tam kodeksi ravnanja, uh, etični kodeksi, pri čemer ponudniki morajo vsekakor razmišljati tudi o teh etičnih določbah. Potrebujemo tudi ureditev in pravila, ki bodo izvedljiva v praksi in ki bodo dejansko nam pomagala odkrivati storilce. Ne vem, kako je to mogoče izvesti iz vidika kazenskega postopka, ampak morda bi bilo dobro razmisliti tudi o tem, do kakšne mere lahko um, je kaznivo že to, da se te strani ogledujejo. Vem, da tukaj so potem težavi s pridobivanjem dokazom, ampak poskrbeti moramo oziroma razmisliti moramo o tem, kako bi tukaj zaprli vrzeli, kajti nikakor ne smemo dopustiti, da bi tu bilo možno se izogniti prek pravnih luken kaznivosti. Tukaj ne smemo razmišljati le o zaporni kazni, temveč morda tudi o zasegu premoženja in o tem, da je pač te eh, žrtve treba, tem žrtvam treba zagotoviti odškodnino. Dovolite mi, da sedaj podam še sama nekaj eh, opažanj, preden predam besedo gospodu Molinu Kobu. Strenjam se s tistimi kolegi, ki pravijo, da je treba odstraniti spletišča. To bi morala biti prednostna naloga. Komisija pa ni razložila, zakaj je bliže to, da se blokira dostop do njih. Če je 50 odstotkov teh spletišč v ZDA, to ni neka banana republika, to je naš najbližji zaveznik. Zakaj potem ne moremo večjega pritiska znesti, izvajati nad ZDA, tako da bi skupaj se bolje borili zopr spolno izkoriščanje in spolno zlorabo otrok? Tega preprosto ne morem razumeti. Druga, mislim, star, mislim, da to so omenili tudi drugi, tehnologija ni rešitev. Tehnologija ne bo zavarovala naših otrok. Večina otrok je tistih otrok, ki jih spolno izkoriščajo in zlorabljajo, tisti, ki sem blizu. To so povedali že številni. Prepričana sem, da so številni v tej sobi imeli, v tej dvorani imeli takšne izkušnje. Te ne bo zaščitila tehnologija. Upoštevati moramo tehnične rešitve, ampak to ni najboljša oblika zaščite. In potem še končna uh, pripomba, ki je zelo osebne narave. Glede na to, da ima Evropska unija uradno poslanstvo in ima tudi uradne poslanike pri Vatikanu, predlagam, da uh, gospod Barozo. Eh, da mi je nepojmljivo, ne, ne da gospod Barozo, ko se srečuje z najpomembnejšimi predstavniki v, Vatikana, ne spregovori o tem, ne govori, kako je pomembno to za Evropsko unijo. Danes eh, moram povedati tukaj predstavnikom komisije, da je zelo pomembno, da tukaj spregovorijo tudi o imenu evropskih državljanov. Zato vas prosim, da to sporočilo prenesete tudi gospodu Barozu. Sedaj bi želela, da, želela predati besedo še gospodu Malino Kobu, ki bo podal še svojo predstavitev, potem pa bomo predali ponovno besedo gospe Anželili, ki je pročevalka. Izvolite. Ah, Hvala. Gospe in gospodje, poslanki in poslanci. Hvala, da ste me povabili, da lahko spogovorimo o tem zelo zanimivem predlogu. Hvala komisiji, da ga je, predla, da ga je predložila. In komisija je to storila zelo hitro. Hvala. To je komisija predstavila konec marca in sedaj imamo možnost, da začnemo razpravo o tem. Hvala predsedstvu, prejšnjemu predsedstvu, švedskemu predsedstvu in češkemu predsedstvu, ki sta obravnavali zelo podoben predlog, ki ga je komisija predstavila pred enim letom. Vendar seveda je bilo potrebno prilagoditi Lizbonski pogodbi. In ta nov predlog je tehnično gledano bistveno boljši. Govorimo o kaznjivih dejanjih, ki nas vse odvračajo, govorimo o kaznjivih eh, dejanjih proti temu, kar je za nas eh, najpomembneje. Otroci, to je naše največje bogatstvo, tisti, ki smo starši razumemo, da je otrok nekaj, kar mora biti nekaj, če se ne sme, niče ne sme dotakniti, kar potrebuje veliko spoštovanja in zelo, zato zelo težko razumemo tiste, ki eh, storijo takšna kozniva dejanja. Najbolje bi bilo, če sploh ne bi potrebovali te direktive, če bi lahko rekli, zakaj pa to sploh potrebujemo, saj takšnih kaznivih dejanj ni. Vendar žal ni tako. Ta kazniva dejanja obstajajo in svet 27 držav članic, komisija in vsi si želimo boriti proti te, tem kaznim dejanjem. Glede tega predloga imamo seveda več težav, zanimivih pravnih vprašanj. Recimo, ko govorimo o neobstoječih podobah otroka znotraj otroške pornografije, kaj to pomeni? Ali to vključuje tudi japonske mange, stripe japonske stripe, kjer imamo slike mladoletnikov, ki izvaja eksplicitno spolno pornografijo ali ne? To je vprašanje, katero se boste morali ločiti vsaj za politično vprašanje, ali je to uh, torej del otroške pornografije ali ne. Govorimo tudi o teh nekih mejnih primerih in v kaznivem postopku imamo vedno neke meje. In vprašanje je, ali je nekaj mejni primer ali ne. Kaj je torej, ko govorimo o teh podobah neobstoječih otrok, če imamo obstoječe otroke, potem je seveda jasno, da mm, potrebujemo kazenski pregon. Kaj pa, ko imamo neobstoječe otroke? Torej, to tudi moramo obravnavati. Torej, tu imamo neke mejne primere, ki jih moramo obravnavati. Potem nivo kazni. To je tudi vprašanje kaznovalne politike in tu se moramo odločiti glede tega. Predlog komisije predstavlja neke spremljive kazni, vendar moramo poštevati še nekaj drugega, da če želimo, imamo kaznovalno politiko, ki vključuje odvračilne kazni, potem veste, kako to zadeje potekajo v praksi. V praksi je vseeno, ali imamo 10 ali 12 let najnižjo uh, kazen dejansko je to v praksi pet mesecev, šest mesecev, saj se veliko krat upoštevajo razne oleševalne okoliščine in tako naprej. Potem je vprašanje aktivnosti, ki potekajo pod starostjo pristanka. Imamo veliko sistemov, imamo 27 nacionalnih zakonodaj, in različne nacionalne zakonodaje imajo različne starosti pristanka. Nekatere države imajo nižjo starost pristanka, nekatere imajo višjo starost, nekatere države imajo šele torej, pristanek pri 18 letih. Torej, moramo reči, da ne, ne smemo sprejeti k, eh, s, uh, eh, spolne dejanj pod, uh, pod starostjo pristanka. Recimo v Španiji je starost pristanka 13 let. Potem imamo pa tudi druge države, ki imajo recimo višjo starost, 15, 16, 18 let. Le te morajo biti uh, bolj fleksibilne, saj je socialna realnost drugačna. Vemo, da naša mladina vedno bolj zgodaj začne spolno občevati. In če recimo rečemo, da je starost uh, pristanka 16 let, potem lahko pridemo v situacijo, da neka punčka, ki ima 15 let, oziroma punca, ki ima 15 let, spi svojim fantom, ki ima 16 let, to je nekaj posem normalnega, vendar ne smemo dovoliti, da to postane kaznivo dejanje. In to je vprašanje, ki ga je treba obravnavati zelo pozorno, tako vi v parlamentu, kot tudi mi v svetu. Moramo kazensko preganjati uh, tiste, ki sprejemajo storitve mladoletnih prostitutk in prav tako tudi tiste, ki uporabljajo otroško pornografijo na spletu, saj s tem spodbujajo to grozljivo trgovino. Nekdo, ki gre na spletne strani za otroško pornografijo, ga moramo kaznovati. Seveda pa določeni kriminalisti menijo, da to ni treba. Vendar mi menimo, da da, takšne osebe je treba kaznovati. No, tudi to je vprašanje, ki ga boste morali obnavati. Organizacija eh, potovanj seksualnega turizma. Tudi to je treba obravnavati. Komisija si želi ta pojav izkoreniniti in pri tem lahko računa na našo podporo. To. Potem člen 6, nagovarjanje otrok sicer uh, mi ta izraz v španščini, kot to prevedem, ni všeč, vendar kakorkoli že, mislim, da je primerno, da smo to vključili med kaznjeva dejanja. Poleg tega moramo, uh, uh, moramo tudi upoštevati prepoved uh, opravljanja določenih poklicov to tudi moramo obravnavati, to je zelo pomembno vprašanje. Prav tako moramo podaljšati čas, ko lahko takšno um, dejanje zastara. Torej, zastaralni rok se mora podaljšati, saj morda nek otrok šele potem, ko bo odrasel, bo res prijavil svojega, tistega, ki ga je zlorabil. In to, zato moramo poskrbeti, torej, da lahko uh, to stori. Kar zadeva zunaj teritorijalno pristojnost. No, to je vedno problematično vprašanje, to moramo pozorno obravnavati. Zakaj? moramo spostaviti povezave z državo, ki naj spostavi, ki naj spostavi postopek. Recimo, da je nekdo državljan neke države, vendar ni, nik, vendar ni bil tam rojen in stori uh, kaznivo dejanje v drugi državi, sedaj reči, da ga je treba kaznovati v skladu z zakonodajo drža, države državljanstva, lahko pride do težav. To je treba upoštevati. Moramo se izogniti temu, da bi se nekdo izognil uh, kaznovanju, zato ker bi pač eh, rekel, da, ga, da naj se ga ne obravnava ne po. Uh, države državljanstva, ne po države prebivališča. Temu se moramo izogniti, da ne pride do tega, da eh, nekdo ne bi eh, bil kaznovan. Zato res ne smemo priti do tega, da ne bi prišlo do nekaznovanja. Tu bi lahko komisija malce izboljšala besedilo. Potem ukrepi za zaščito in preventivo. Potem imamo programe za preventivo, tudi to je nekaj, glede česa se bomo verjetno še veliko pogovarjali tako na parlamentu kot na svetu. No, potem pa glede blokiranja spletnih strani, tu razumemo skrb komisije. Najboljša rešitev je popolno sredo takšnih strani. Problem pa je, kako to doseči, če so te spletne strani Eh, torej, če so zunaj EU, zato bi morda morali to nekako kombinirati, blokiranje in eh, odstranjevanje strani. Seveda pa moramo vzpostaviti čim več konvencij o sodelovanju z državami, odkud prihajajo te strani. Zato menimo, da moramo zaenkrat kombinirati odstranjevanje in blokiranje takšnih spletnih strani. To je zaenkrat vse. Hvala za pozornost. Um, Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo poročevalki, katere naloga ni na lahka. Prosim jo, da zaključi s to razpravo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila komisiji, svetu in tudi vsem kolegom, ki so spregovorili glede te teme. Vse sem si točno zabeležila, kar je bilo povedano, tako da bi na tej točki povedala, da bi bilo smiselno pripraviti eh, poseben sestanek z poročevalci v senci, tako da dejansko si podrobne pogledamo številno vprašanja, ki so bila pravilno zastavljene in potem lahko skupaj eh, začnemo tudi in usmerimo razpravo v komisiji. Veliko elementov je bilo podanih in te treba preučiti zelo natančno, ampak tudi preudarjeno in v sodelovanju s poročevalci v senci. Tako da zaenkrat bi se vsem zahvalila. Najlepša hvala, gospod Anželili. Torej boste vi tisti, ki boste zaprosili za mnenje poročevalcev v censu. Najlepša hvala. Torej, potem smo zaključili 11. točko in lahko prejdemo na 12. točko. Tako da si bomo sedaj pogledali, kakšna je zaščita temeljnih pravic v Evropski uniji. Gre za. Uh, poročilo, ki je bilo na dolgo široko, široko razpravljeno, zdaj posega v samo srčiko Evropske unije, zato bi želela predati besedo gospe Gal, naši pročevalki. Najlepša hvala za besedo. Vsi vemo, da ta tema ni enostavna, tudi ni preprosto najti najboljšega možnega kompromisa glede tega poročila. To smo videli že lani. Mislim sicer, da je bilo lansko poročilo v končni fazi dobro. Eh, seveda je bila to posledica številnih razprav in pogajanj. Kar zadeva pa letošnje leto, je zadeva neprimerno bolj zanimiva in tudi pomembnejša. Saj smo doživeli nov trenutek, kar zadeva zaščito temeljnih pravic v Evropski uniji po decembru 2009 obstaja zavezujoča evropska listina, ki predstavlja najsodobnejšo uh, zakonodajno besedilo na tem področju na svetu. Zato moramo v tem letu drugače poudariti in bolje poudariti, kaj se dogaja, kaj se v tem trenutku pripravlja in kako lahko najboljše rezultate dosežemo prav v tem trenutku, ki se je sedaj oblegoval na področju zaščite temeljnih pravic. Komisija je že izrazila eh, to, da lahko ta dosežek lahko eh, primerja z oblikovanjem enotnega trga. Če je to res, potem si moramo pogledati, kako lahko to najbolje izkoristimo za naše državljane in tudi za nove institucije, za strukture, ki so se oblikovale in kako lahko to naslovimo. Tako imamo pred seboj zavezujočo listino. Prvič eh, imamo tudi komisarja za temeljne pravice, ki nam je obljubil, da bo podajal sprotna poročila, imamo tudi posebno agencijo za temeljne pravice, ki mora pripravljati tudi svoje poročila. Pripravlja se tudi državljanska pobuda, ki bo zelo pomemben eh, mehanizem na tem področju. Poleg tega, ker smo tudi pravkar to izglasovali, pripravili tudi pristop konvenciji seveda se moramo potem vprašati, kaj bo to v praksi pomenilo. Tako da dejansko mislim, da vsi ti instrumenti, vsa ta orodja in mehanizmi omogočajo in zahtevajo z naše strani nov pristop. Pregledala sem si prejšnje poročilo, večkrat sem si ga prebrala in občutek imam, da to poročilo še vedno velja. Vseeno pa predlagam in zato prosim za vaše nasvete, pomoč in sodelovanje, še posebej to prosim od uh, poročevalcev sencev da, in sicer prosim, da zauzamemo nov pristop, tako da si lahko pogledamo ta vprašanja, ampak da tokrat to storimo iz drugega zornega kota, z drugega gledišča. Doslej smo zavzeli vertikalni pristop, v letošnjem letu pa. Uh, zato ker se številne spremembe še pripravljajo in zato ker so se vzpostavile nove institucije, lahko zauzamemo horizontalni predlog in to je moj predlog. Malce konkretnejša bom čez kakšno minutko. Vprašati se moramo, kako naše poročilo, kako naj bi izgledalo naše poročilo v tem okviru, kako naj bi izgledalo prihodnje, s kakšnimi vprašanji bi se moralo kvariti in kako bi se morali s temi vprašanji kvariti. Zaenkrat vemo, da obstajajo redna poročila oziroma da jih lahko pričakujemo strani komisarja. Tukaj imamo tudi uh, Eh, agencijo za temelje pravice, ki bo pripravljala svoja poročila. Poglejmo si torej, kako lahko povežemo vse te obstoječe mehanizme, tako da bomo imeli celotnejšo sklito, sliko, ki bo bolj koristila vsem tistim, ki živimo v Evropski uniji. Tako da je dobro, da se vprašamo glede vizije, kaj si želimo, kakšne naj bi bili cili, kako jih lahko dosežemo. In potem bi se tem. Uh, poročilu vprašala tudi o možnostih. Pogledala bi si mehanizme, potem pa bi želela razpravljati o tem, kaj si želimo od vseh teh institucij in vseh teh mehanizmov, tako da bi razpravljali o sodelovanju med evropskimi institucijami, kot so svet, komisija, parlament, eh, agencija, potem pa med institucijami in nevladnimi organizacijami ter tudi ponudami, zaradi tega, ker to bo v prihodnje še pomembnejše. In potem Ko to storimo, bi se morali vprašati, kako bi lahko vzpostavili boljše sodelovanje na evropski in nacionalni ravni. Pozneje pa bi se morali tudi pogovoriti o eh, sodelovanju in nadaljni dinamiki eh, eh, z mednarodnimi institucijami. Tukaj imamo svet Evrope, naprimer. Seveda bo to postalo še bolj očitno ko eh, bo pristop konvenciji o človekovih pravicah eh, bližji. Ampak kaj bi lahko storili s tem? Kaj to lahko pomeni za nas in kaj to lahko pomeni za državljane? Kako lahko pristopimo k raznim relevantnim institucijam, ki so združni narodi, ki nam trkajo na vrata in s katerimi moramo spregovoriti, ampak upoštevaje vse te nove pristope, vse te nove mehanizme vsi ponujajo določeno sodelovanje. Ampak vprašati se moramo, kakšne vrste ste sodelovanje potrebno. V svojem poročilu bi spregovorila tudi o ovirah. Kje so danes težave? Kje bi zadeve lahko ne delovale? Zaradi tega zelo širokega področja temeljnih pravic obstajajo tri ravni. Tukaj uh, Evropska komisija predlaga, um, uh, predlaga zakonodajo, potem pa mora spoštovati tako parlament kot tudi Evropsko listino. Potem so tukaj še razne institucije, pri katerih je treba zagotoviti, da ko izvajajo zakonodajo, ko sodelujejo pri pripravi zakonodaje, delujejo dosledno eh, ob upoštevanju temeljnih pravic in potem pa tukaj obstaja še izvajalna raven, kjer se izvaja zakonodaja. In tam bi morali videti, kako so zadeve v skladu z listino. Predlagam torej, da se obravnavajo vprašanja, kot so, kako lahko naslovimo, kako lahko uporabljamo mehanizme, ki sedaj po uveljavitvi Lizbonske pogodbe uh, veljajo, kako jih lahko čim bolje izkoristimo. Predlagam tudi, da govorimo o tem, kako lahko čim bolje izkoristimo dejstvo, da sedaj imamo komisarja za temeljne pravice, kako lahko čim bolje izkoristimo tudi zavezujočo listino in dejstvo, da sedaj obstaja agencija eh, za temeljne pravice, zaradi tega, ker mislim, da bi lahko to agencijo bolje izkoristili. Predlagam tudi, da redno povabimo na naše sestanke komisarja za eh, temeljne pravice. Dobro bi bilo, da bi se udeleževal naših sestankov in z nami razpravljal pogosto. To bi bilo uh, um, nasplošno povedano, kar si predstavljam. Seveda pa me zanima, kakšni so vaši nasveti, glede, pa prosim vas tudi, da sodelujete z mano. Seveda me zelo zanima, kako vidite vi te zadeve, zaradi tega, ker mislim, da nastopi trenutno tako, lahko dejansko zauzamemo nov pristop k tem vprašanjem, tako da dejansko drugače zastavimo svoja poročila v temeljnih pravicah. Dejansko mislim, da se moramo odzvati na to priložnost, sedaj, ko obstaja takšno poročilo. Hvala. You, Gull, I... Najlepša hvala, gospa Gal. Dve uh, eh, priglasiti za k besedi. Gospa Danuka je prva. Yes, you, uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Omenili ste, da je bilo kar nekaj debat, ko smo pripravljali prejšnjo poročilo. Ena izmed glavnih spotik je bila ta, zakaj pravzaprav ni nobena država članica omenjena v poročilu. In to je velika razlika. Uh, Eh, ki jo imamo pred seboj, ko preuštevamo poročilo o človekovih pravicah v Evropski eh, uniji in potem pa gremo po posameznih državah. Ko pa se pogovarjamo o tem, kaj se dogaja znotraj Evropske unije, se pravzaprav temu pristopu izogibamo. Zaradi tega, ker želimo doseči večino pri glasovanju o poročilu. Zanima me, ali boste nadaljevali s tem pristopom ali pa lahko prisekamo gordijski vozel, nadaljujemo drugače. Če bomo govorili le nasplošno, če ne bomo natančni, ko govorimo o kršitvah človekovih pravic ko, eh, in če ne bomo govorili o konkretnih državah članicah, potem ne bo prišlo do nobenih izboljšav. Druga stvar, o kateri bi želela spregovoriti, je naslednja. Omenili ste sodelovanje med našim odborom in uh, zadevnim evropskim komisarjem. Rada bi omenila konkreten primer, do katerega je prišlo nedavno, ko je potekala javna konferenca obravnava s komisarko Reding, je ta dejala, da bo posebna oseba, ki bo odgovorna za večjezično politiko, za pravice manjšinskih jezikov, dejala je, da bo to tema, o kateri se bo posebej govorilo. Omenili ste tudi listino, kjer so jeziki tudi omenjeni, kar nam daje novo možnost, novo orodje za spodbujanje uporabe manjšinskih jezikov. Ampak tukaj so še drugačni primeri. Kabinet se je, re, prav kabinet komisarke Reding se je opravičil zaradi neuporabe manjšinskih jezikov v svoji izjavi za javnost. O, Naša kolegica iz Latvije se je, je podala takšno izjavo, kjer se govori tudi o uporabi ruskega jezika eh, pri pripravi statističnega poročila in tam se je skazalo, da, da se tukaj sicer uporablja ruski jezik, ampak Potem se je komisija zato, je zato našla izgovore. O tem smo spregovorili tudi o skupini zelenih. Zaenkrat na pismo, ki smo ga poslali Redingovi, še nismo prijeli odgovora. In tukaj vidite konkretni primer, kako lahko poteka eh, sodelovanje, kako so lahko različno koordinirani pristopi strani komisije, pa čeprav gre za zelo občutljiva vprašanja. V celoti podpiram vaš predlog, da se izboljša sodelovanje med našim odborom in komisijo in komisarjem. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Še enega govornika imam na seznamu. Bi se želel še kdo preglesiti k besedi, sicer bom zaključila seznam. Ne, potem pa predam gospe, eh, besedo gospe Morva. Najlepša hvala. Poskušala sem slediti vsem tem poročilom, poskušala sem razumeti tudi, kako deluje nov sistem, ki je spostavljen po sprijemu eh, Lizbonske eh, pogodbe na področju eh, človekovih pravic, saj o tem govorimo, ampak moram povedati, da sem še vedno malce negotova glede kako, tega, kako bodo temeljne pravice naših državljanov bolj učinkovito in uspešno zaščitene sedaj v obdobju po sprejetju Lizbonske pogodbe kaj bo dejansko eh, pomenilo to, da bo Evropska unija ratificirala Evropsko konvencijo, poleg tistih držav članic, ki so to že ratificirale, kaj bo dejanski pomen tako listine eh, kot tudi institucij, ki so spostavljene z njo. Predlagam proračunčevalki, še posebej glede na to, da sva obe mačarki in ker sva žal uh, v položaju, eh, kjer eh, so bili priča v nedavnemu, um, nedavni kršitvi temeljih pravic. Prosim, da se vprašamo na podlagi teh primerov, kaj bodo glavne spremembe v primerjavi z obdobjem pred Lizbonsko pogodbo in po njej za državljane naše Evropske unije. Uh, leta 2006 je Fides sredinsko uh, organizirana uh, vlada organizirala komemoracijo revolucije leta 1956, takrat so potekali mirni protesti, prisodelovali so tako poročevalka kot jaz in najbrž eh, so sodelovali tudi naši otroci. In takrat je na tisoče policistov uh, Eh, napadlo protestnike, eh, poškodovalo je več kot 200 oseb, med drugim eh, so poškodovali njihove oči zaradi tega, ker so uporabljali gumijaste naboje. Nekar nekaj oseb, več sto oseb so nezakonito pridržali. Pred sprejetjem Lizbonske pogodbe se ni nič zgodilo, zaradi tega, ker se je uh, to je malo za neko notranje dogajanje znotraj države članice Evropske unije. Poskušali smo sicer narediti več stvari, ampak nič se ni zgodilo. To se je gledalo kot na neko zasebno zadevo in celotni sistem zaščite človekovih pravic Evropske eh, unije v tistem trenutku ni veljal za primernega, za učinkovitega in ni mogel. Uh, pri, zagotoviti nobenega odziva. Prosim, uh, zaključite. Vem, da je to zelo občutljivo vprašanje, ampak mislim, da ne jemljem več časa kot prejšnji govorniki. Iskreno pa upam, da je moje. Vprašanje jasno. Prosim, gospa pročevalka, na podlagi teh primerov, ali mi lahko razložite, kakšna bo razlika med sistemom uh, zaščite temeljnih pravic in človekovih pravic pred Lizbonsko pogodbo in po njej. Gospa Floses je zaprosila za besedo, predala je bom besedo, prosim pa, da bodite kratki, potem pa lahko zaključimo. Se prevečujem, gospa predsedujoče, ta razprava se je začela, preden je bila napovedana na dnevnem redu, zato žal nisem slišala te, kar je povedala gospa Gal, vendar mislim, da je zelo pomembno, da imamo nekakšen katalog kršitev za to, da se lahko osredotočimo na instrumente, ki so potrebni in da vemo, kako lahko izboljšamo delovanje svojih mehanizmov za izvajanje temeljnih pravic, tako kot so zapisani v listini temeljnih pravic in v Evropski konvenciji za človekove pravice. In uh, mislim, da je ja, na ta način lahko naše delo koristno. Se pa sprašujem, če je sedaj, če je primerno sprejeti neko politično perspektivo. Mi nismo mreža strokovnjakov, mi nismo nekakšen nacionalni odbor za temeljne pravice. Mi smo v Evropskem parlamentu in morda bi lahko imeli nekakšen okrepljen pristop. Recimo, ko gre za dostop do temeljnih pravic najbolj občutljivih oseb, ko gre recimo za ljudi, ki so revni, ki so socialno izključeni, morda bi lahko letos imeli tak pristop. Prav tako moramo upoštevati našo pravno podlago in sicer boj proti diskriminaciji. To je pristop, ki ga izpostavlja tudi agencija za šleko je pravice v svojem letnem poročilu. Skratka, potrebujemo neko strukturo, ki s pomočjo naših instru instrumentov, naci, to lahko obravnava. Torej, da lahko obravnava najbolj črne točke, ki zahtevajo zahtevajo spremembo našega delovanja, kjer potrebujemo večja prizadevanja, tako na ravni EU, kot na ravni njenih posamičnih institucij. In mislim, da moramo kombinirati več pristopov in tako imeti nek dokument, ki bi imel politično vrednost, ki ga bosta upoštevali tudi svet in komisija. Na, na vse zadnje bi to moral biti naš cilj, to je tudi cilj, ki se ga skušamo prizadeti, pri, do, doseči. Pročevalka gospa Gal eh, nam seveda s svojim delom omogoča to, da bomo lahko hmalo imeli razpravo o samem pristopu in tako, da bomo lahko pri svojem delu tudi čim bolj koristni. Hvala, gospa Flor. Preden predam besedo poročevalki, naj povem, da se opravičujem zato da smo eh, spremenili eh, eh, dnevni red, vendar tukaj nismo tukaj omejevali čas za govor. Pravzaprav smo bili tukaj zelo velikodušni, nismo želeli imeti treh ali štirih desetminutnih odborov, smo mislili, da je bolje, da imamo potem en sam odbor, ki je daljši. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Strinjam se z različnimi predstavljenimi zamislimi. Naj eh, naslovim posamezno vprašanje. Zakaj ne bi omenili držav članic? Zelo dobro vemo znotraj našega odbora, kako eh, se trudimo, da bi bile države članice omenjene. Kar zadeva to poročilo, sedaj, ko imamo to možnost, da ustvarimo nov sistem, ni dobro, da uh, Ne moramo ravno samo eh, se truditi s posameznimi kolegi, da lahko nekaj omenimo. Seveda mislim, da bi bilo dobro, da so države članice omenjene, ampak ni treba, da to, se to zgodi v tem poročilu imamo kar nekaj institucij Evropske unije sedaj, želimo ugotoviti, kaj mora narediti kdo in kaj moramo pričakovati od komisij, kaj lahko pričakujemo od agencije in tako naprej. Kakšna je tudi naša vloga v tem, je potrebno ugotoviti. To je v tem trenutku pomembno. In potem eh, bomo videli, da recimo obstajajo težave na nekem področju ali pa v neki določeni državi članici. In potem se lahko vprašamo, kaj glede tega naredi komisija ali ima agencija podatke o tem zaradi tega ker je to tudi namen ustanovitve mm, te agencije, zaradi tega, ker želimo imeti primerne, neodvisne podatke. Tako da potem lahko ugotovimo, kako morajo te institucije delovati. Zaradi tega, ker potem preprosto se bomo izognili razpravi, ki ne bo pripeljala do ničesar, zaradi tega, ker bo nekdo rekel ja in nekdo drug bo rekel ne. Razprave, ki naslavljajo težave na različnih področjih in ki naslovijo težave v določenih državah članicah, so razprave, ki morajo temeljiti na dobrih podatkih, glede katerih se lahko izjasnimo. Občutek imam, da smo ustanovili številne institucije, potem pa, ko ugotovimo, da imamo težave eh, z neko državo članico, ne uporabimo teh institucij na tak način, kot bi ga lahko, ampak kar naenkrat rečemo nekaj o nečem, ne da bi se poslužili primernih podatkov, čeprav smo vzpostavili institucijo, ki bi nam lahko podala prav te podatke, na podlagi katerih bi lahko nekaj izjavili. Kar želim povedati je, da obstaja komisar za temeljne pravice, obstaja kar nekaj institucij, obstaja agencija. Kar bi morali v tem trenutku narediti, pa je, da se vprašamo, kako želimo, da to deluje in kaj pričakujemo od vsega tega. In to je bilo tudi vprašanje gospe Morvaj. Številne vprašanja, ki jih je naslovila, so zelo pomembna in pomembno je ugotoviti, zakaj tiste institucije, ki so vzpostavljene, za neko določeno delo, ne deluje v določenem trenutku, ker takrat rečejo, da je neko, neko stvar, neko vprašanje zelo občutljivo. Tako da se želim sedaj osredotočiti to, kdo mora kaj narediti. Sedaj imamo Lizbonsko pogodbo, imamo zavezujočo listino in nastopi v trenutek, ko to lahko naredimo. Pripravljamo se tudi na pristop k, Evropsk k konvenciji o človekovih pravicah in strinjam se, da moramo v to poročilo vključiti tudi kaj bo vse to prineslo državljanom. Na to se moramo osredotočiti. Mislim, da tukaj pravzaprav uh, nam ni jasno, je kar nekaj nerazumevanja, različno pričakovanje imamo, zato se moramo osredotočiti na to. Tako sem glasna, da pravzaprav ne potrebujem mikrofona. Tako da se potem lahko vprašamo, kako lahko čim bolje izkoristimo te institucije in mehanizme, ki jih sedaj imamo, tako da ugotovimo, ugotovimo tudi, kakšno eh, pravno podlago nam daje Lizbonska pogodba in tudi konvencija. Mislim, da imamo politični glas, naš glas je politični. Če Evropski eh, Evrop parlament in naš odbor nekaj reče, je to sporočilo politične narave in zato je pomembno, kako naslovimo vsa ta vprašanja. Obenem je treba vedeti, da bo to poročilo poročilo, ki se bo pripravljalo celo leto. V, na plenarnem zasedanju ga bomo obravnavali novembra, kar pomeni, da bomo dejansko skozi celo leto razpravljali lahko o vseh relevantnih vprašanjih. To pomeni, da uh, bomo lahko imeli in razprave in dialog s Evropskim uh, komisarjem, da bomo lahko spregovorili o pristopu konvenciji in tako naprej. Pripravljeno bo tudi novo poročilo uh, strani agencije. In to zelo kmalo ta, to nam bo predstavljeno 10. junija. Potem bomo imeli javno obravnavo eh, o temeljnih pravicah 21. in 22. junija. Takrat bomo lahko pridobili številne podatke, številne informacije, ki jih bomo lahko vključili v poročilo. Zato me veseli, da bo to poročilo na uh, sporedu šele novembra. Ampak uh, Mislim, da moramo tukaj sodelovati, zato sem pripravljena na kakršno koli sodelovanje. Mislim, da tukaj moramo poenotiti uh, videnje parlamenta, da lahko skupaj vidimo, kako lahko naslovimo to vprašanje in kako lahko bolje izkoristimo vzpostavljene mehanizme za koristi naših državljanov. Okay, Uh, Kolegi, s tem zaključujemo ta del seje. Predlagam, da zdaj prekinemo ta sestanek za 45 minut in da se potem vrnemo sem ob pol dvanajstih, kjer bomo imeli skupno sejo z odborom za pravice žensk glede trgovine z ljudmi. Imamo nov predlog na mizi in to je predvideno za ob pol dvanajstih, tako da upam, da boste vsi takrat znova tukaj za naslednjo razpravo na našem dnevnem redu.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 Uh, Skratka, znova otvarjam našo sejo. Do po enih nas čaka še ena točka na dnevnem redu, potem si bomo zaslužili kosilo. Gre za trgovino z ljudmi, za razveljavitev okvirnega sklepa 2002 skozi 629. Z nami sta dva poročevalca. Kar pa je pomemb najpomembnejše pri tem, pa je, da je to skupni sestanek v skladu z 51. pravilom, zato je to skupna seja odborov FEM in LIBE. Vsa prihodna srečanja v tem postop zakonodajnem postopku bodo organizirana kot skupna srečanja obeh odborov in bodo potekala v okviru tistih zasedanj, ki so že bila predvidena v naših dveh odborih. Sveda se vsi zavedamo dejstva, da trgovina z ljudmi predstavlja hudo kršitev človekovih pravicev, ki ima za posledice sodobno obliko suženstva in veliko krat lahko beremo v časopisih zelo žalostne zgodbe. Tudi v Evropski uniji tako je zelo pomembno, da moramo tukaj, da tukaj ukrepamo. Trenutni pravni okvir Evropske unije se ni izkazal za dovolj učinkovitega in leta 2009 je Evropska komisija predložila predlog za okvirni sklep sveta glede preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi in zaščite žrtev. Kot veste, je medtem začela veljati Lizbonska pogodba in Evropska komisija je morala preoblikovati predlog in ga preobraziti v predlog direktive. Zdaj, ko čakamo novi predlog komisije, je. Plenarno, smo na plenarnem zasedanju februarja 2010 sprejeli resolucijo o boju proti trgovini z ljudmi in veselimo se, um, ker bomo lahko izvedli, do kakšne mere uh, so bili predlogi iz naše resolucije sedaj tudi upoštevani eh, strani Evropske komisije, ko pripravlja nov predlog. Sem sopredsedujoča tej seji z gospo Svensson, ki je predsednica odbora FEM. Če nima dodati k temu vodu česa drugega, bi dala takoj besedo predstavniku Evropske komisije, potem pa bom predala besedo še predstavnikom sveta. Tako da gospod Pribek je predstavljal Evropsko komisijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot ste omenili, je komisija konec marca že predstavila predlog eh, direktive oziroma predlog okvirnega sklepa glede preprečevanja trgovine z eh, ljudmi in vsekakor ni treba poudarjati, zakaj je problem trgovine z eh, ljudmi treba resnično, resno obravnavati in to na ravni Evropske unije. Vsekakor je dovolj, če rečem, da je nepristojno in nedostojno, da to vrstne oblike suženstva obstajajo tako v Evropske unije kot druge. Komisija meni, da je boj proti trgovini z ljudmi ena od ključnih prednostnih nalog. Predlog direktive je zelo podoben predlogu novega okvirnega sklepa na isto temo, ki je že bil obravnavan na svetu leta 2009. Kot verjetno veste, je razprava v svetu vodila do načelnega dogovora glede besedila 30 novembra uh, na odboru PNZ, torej leta 2009. Ta predlog bo integriral vsebino prejšnjega okvirnega sklepa iz leta 2002 in tudi materialno vsebino konvencije Sveta Evrope glede trgovine z ljudmi. Pri tem pa gremo še dlje, namreč ko gre za naslednje stvari. Krepitev zaščite in pravic žrtev širjenje pristojnosti tudi na kazniva dejanja, trgovanja, ki so bila storjena izven ozemlja Evropske unije in tudi predvidene bodo strožje in tudi harmonizirane kazni. Evropska komisija je skušala upoštevati pravkar prav omenjeno resolucijo parlamenta z 10. februarja letos. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, kako blizu je naš predlog priporočilom, ki so bila podana v resoluciji parlamenta. Upam, da se boste strinjali s to izjavo. Seveda na tej stopni ne bom predstavljal vseh podrobnosti tega predloga. Naj rečem le, da sem prepričan, da je ta predlog pomemben korak k izkoreninjenju ali pa vsaj k bistvenemu zmanjšanju tega kaznivega dejanja. Komisija meni, da je ta predlog ambiciozen, saj tudi eh, postavlja v središče človekove pravice, ko se borimo proti trgovini. To pomeni, da želi ta predlog okrepiti zaščito žrtev in tudi preprečevati ta kazniva dejanja, hkrati pa okrepiti eh, kaznivo pravo in tudi možnosti pregona. Omenil bi še dodatno temo, ki je ni mogoče obravnavati v tej direktivi. Tu, menim, tu imam v misli potrebo po močnejšem sodelovanju s tistimi tretjimi državami, iz katerih so pogosto žrtve tega kaznivega dejanja. To je zelo pomemben vidik uh, delovanja Evropske unije, saj moramo se boriti s to težavo pri njenem izvoru. Komisija bo še naprej izvajala svoje nezakonodajne uh, ukrepe, da bi okrepila pregon in zaščito žrtev tudi izven meja Evropske unije, kot je bilo zapisano že v akcijskem načrtu, ki ga je sprejel svet lani novembra. Predlog za direktivo je smo že predložili delovnim skupinam sveta in države članice so izrazile splošno podporo za predlog in njegovo vsebino. Prišlo bo do, ne, do nekaterih uh, sprememb, vendar pa še ne vemo natančno, kakšne bodo te spremembe, zato trenutno uh, tega ne bom obravnaval. Menim pa, da je razumno pričakovati, da bodo te spremembe bolj ali manj omejene. Omenil bi še vidik našega predloga, ki je še poseben, posebno pomemben za današnjo sejo. Namreč pogajanja o tem predlogu bodo prva, kjer bo Evropski parlament pravzaprav imel vlogo so zakonodajalca na področju nekdanjega tretjega stebra. Komisija to teplo pozdravlja in se resnično veseli sodelovanja z Evropskim parlamentom na tej temi. Vem, da so vse ustanove prepričane, da je treba boj proti trgovini ukrepiti, z njim nadaljevati in zato menim, da lahko z vsem uh, pričakovanjem menimo, da se bo komisija lahko kmalo dogovorila glede besedila te direktive. Najlepša hvala. Hvala vam. Zdaj bi dala besedo predstavniku uh, sveta, gospodu Molinosu. Uh, Um, gospod Molinos, beseda je vaša. Eh, Hvala. Hvala za besedo. Tako kot v predlogu glede boju proti spolni zlorabi otrok, lahko se le zahvalimo komisiji za oblikovanje tega novega predloga. Komisija je res to zelo hitro storila takoj, ko je začela delovati nova komisija. Špansko predsedstvo je prosilo komisijo naj te dve pobudi čim hitreje predstavi in komisija je dejansko to zelo hitro predstavila. Saj gre za dve zelo pomembni temi, tako tema o trgovini z ljudmi kot eh, tema o boju proti spolni zlebi otrok. To so res pomembne teme in ne smemo zgubiti niti trenutka. Predlog komisije upošteva dogovor, ki smo ga dosegli na svetu novembra 2009. No, seveda so tudi določene spremembe in sicer člen 2 predstavlja kazniva dejanja, sledi Vašavski konvenciji, sicer pa so določene širite področje uporabe, recimo eh, na določene nove aktivnosti in mislim, da je to zelo pomembno. saj smo priča trgovini z ljudmi in dosikrat žrtve so zaposlene v različnih dejavnostih služabništva in tako naprej. In to je zaveden, na, napisano tudi v vodni izjavi 5. Govori se o tem, da žrtve recimo uh, morajo krasti in tako naprej. Skratka, to je nek, Eh, indikativen seznam kaznevi dejanj. Nivo kazni se nam zdi primeren, komisija je rešila tehnično težavo, na, na katero je nakazala več delegacij in sicer, da imamo maksimalne eh, najvišje zaporne kazni, ki so najmanj eh, v določenem razponu, recimo od 8 do 10 let. Torej, če govorimo o neki najvišji zaporni kazni najmanj 8 do 10 let, potem je seveda uh, eh, 8 tisti, ki je najvišji in ne 10. No in komisija je potem to popravila, zato da ni bilo več te tehnične napake. Potem imamo tudi definicijo posebej občutljive žrtve, to je seveda zelo eh, težko določljiv koncept. To seveda se, tu so seveda vključeni tudi otroki, otroci. Potem seveda uh, se je popravila napaka, da se nosečnost ne določa kot bolezen, temveč kot posebej občutljivo stanje. Glede tega se bo moral izreči tudi parlament. Prav tako so zapisane kazni za pravne osebe. Saj veste, da v državah članicah obstaja, v nekaterih obstaja možnost kaznovati pravne osebe, v nekaterih pa ne, v nekaterih je možno kaznovati samo fizične osebe. Potem se tudi razširi uh, Eh, zastaralni rok, tako da lahko nek otrok potem, ko postaje polnoleten, začne postopek, če tega ni storil prej. To je zelo, zelo dobro. Tako da torej ne pride do zastaranja kaznjivega dejanja. Prav tako so upoštevanje, upoštevanje zunaj teritorijalne pristojnosti in uh, potem so tu še določena postop, postopkovna vprašanja, recimo uh, opisani so ukrepi prepovedi približevanja, približene so ps, psihijatrična pomoč žrtvam in tako naprej. Skratka, imamo za, n, napisane številne ukrepe za mladoletnike, to je gotovo zelo dobro. Prav tako pa se podarja preventiva to vrstnih kaznevi dejanj. Preventiva kaznjivih dejanj je nekaj tipičnega za kaznivo pravo. Želimo se izogniti eh, kaznjivim dejanjem in zato je potrebno sodelovanje. V členu 15 se govori o, o programi za ozaveščanje, govori se o sposabljanju osebja, ki sodeluje žrtvami. In to je zelo dobro. Zato mislim, da je področje preventive dobro pokrito. V členu 16 se govori o mehanizmu za nadzor, In tu so države članice popolnoma svobodne, skladno z eh, členom 17 se odločijo, kako bodo vzpostavile mehanizem nadzora, ki nadzira, ocenjuje in daje nasvete glede tega področja. Špansko predsedstvo bo začelo neformalne stike s parlamentom in seveda pa je to delo, ki ga bo moralo nadaljevati belgijsko predsedstvo. Mi seveda zaupamo svojim belgijskim kolegom, pripričani smo, da bodo to delo odlično opravili, tako glede tega, eh, glede tega predloga, kot tudi glede predloga o boju proti e, spolni zlorabi otrok, seveda tudi, tudi oni se morali s tem dosijem se še ukvarjati. Mi pa bomo seveda začeli s tem delom. Želim vam čim več uspeha s tem predlogom, želim čim več uspeha tudi prihodnjo predsedstvo in lahko seveda računate na podporo trenutnega predsedstva in prihodne španske delegacije. Hvala vam. Well, now, uh... Najlepša hvala. Sedaj bomo prodajali besedo poročevalcem, najprej iz uh, odbora za Libe, Ana Šelc in potem uh, Edith Bauer iz Evropske ljudske stranke, ki je v odboru FEM. Najprej dam besedo gospe Het. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Upam, da, bo, da so tolmači dobili moje pisno predlogo, tako da me bodo različ, resnično lahko razumeli pri mojem izvajanju. Najprej se lepo zahvaljujem komisarki Cecili Malstrom in komisiji za hitro predložitev tega predloga. Komisija ima seveda prav, ko pravi, da je trgovina z ljudmi sodobna oblika suženstva in da moramo nekaj storiti, da bi se borili proti temu vsakdanjemu kaznivemu dejanju. To ima socialne posledice, prinaša socialne težave in tudi ta socialna situacija je ponavadi izvor za ta kazniva dejanja. Zato moramo tukaj zasnovati tudi politični pristop, ne le pri kazenskem pregonu, temveč tudi na področju migracije in socialnih politik, če omenim le nekaj primerov. Naj le na kratko predstavim, kaj je dobro in kaj manjka v tem predlogu. In potem bom seveda tudi uh, Eh, z veseljem poslušala svoje kolegice in kolege in njihova mnenja. Veselim se oziroma veseli me, da je močno izpostavljena perspektiva otrok, kajti ko gre za otroke, je zelo pomembno, da se zelo specifično posvetimo tej ranljivi skupini. To smo danes že omenjali. Potem je pozitivno tudi to, da razširjamo kaznivost um, in pristojnost. Seveda morajo imeti Evropska sodišča to možnost, da sodijo svojim državljanom za kazniva dejanja, ki so jih storili izven ozemelj Evropske unije. Tudi procesi so zelo pomembni. Konec leta 2009 je Evropski parlament razširil oziroma predstavil nekatere predloge Eh, in razložil tudi argumente, zakaj želi močneje sodelovati pri tej direktivi. Po našem mnenju obstaja nekaj deficitov, ki so zelo pomembni. Naprimer, tukaj sploh ne govorimo o tem, kako bi se lahko borili proti uh, eh, kaznjivih dejanjih kaznim dejanjem na informacijskih, eh, s pomočjo informacijske tehnologije. Zato bi bilo dobro imeti koordinatorja, ki bi sodeloval z nacionalnimi koordinatorji. Prav tako bi bilo dobro razširiti ukrepe Evropske unije. To je zaenkrat še nekaj, kar manjka v predlogu komisije. Nadaljni predlog gre v smeri tega, da bi zbirali podatke in tukaj imamo na področju otroške pornografije veliko težav. Vemo, da nimamo dobrih in trdnih podatkov niti eh, na evropski ravni, niti na svetovni ravni. Tukaj potrebujemo več usklajevanja znotraj Evropske unije eh, s pomočjo Europola, Frontexa, eh, Instituta za enake možnosti in tudi Agencije za temeljne svoboščine v svojem predlogu komisija prepravi, da bi morale države članice sprejeti ukrepe tudi za kampanje obveščanja. Tu bi želela dodati, da morajo potekati tudi informacijske kampanje izven Evropske unije, ki bodo usmerjene v žrtve, uh, um, te trgovine, ampak tudi v tiste, ki trgujejo in preprodajajo storitve na področju trgovine z ljudmi. Neodvisno od tega, kakšne statistične podatke imamo v mislih, je večina primerov takih, da so žrtve teh dejanj ženske in dekleta v Evropi. In to je pri zakonodajnih ukrepih treba upoštevati in to je izpostavljeno tudi v pravi, od predlogov komisije. Torej, govorite o pravicah otrok, vendar pa ne vključujete spolno specifične perspektive. Spolni turizem. Tu to ne pomeni, da sedaj ne bomo več uh, se posvečali drugim oblikam kaznevega dejanja trgovine. Ugotoviti moramo, kakšne razsežnosti ima ta problem, čeprav morda lahko vse skupaj vidite tudi kontroverzno. Obžalujemo tudi dejstvo, da uh, se države članice le poziva naj um, preganjajo tiste uh, uporabnike tovrstnih storitev. To je zaenkrat le poziv državam članicam. Obenem pa bi morali delovati bolj preventivno, torej, poiska, torej iskanje eh, cenene delovne sile sicer je omenjeno v povzetku, ne pa v pravem zakonodajnem besedilu. Uh, mislim, da četrti odstavek 15. člena mora postati zavezujoč. Torej, vse države članice bi morale imeti obveznost, da preganjajo tudi tiste in kaznujejo tiste, ki koristijo in uporabljajo te storitve. Naj na koncu zastavim še nekaj vprašanj uh, komisiji in svetu. Moje prvo vprašanje je naslednje in naslovljeno je na komisijo. Zakaj pristojnosti uh, zakaj so pristojnosti držav članic v drugem odstavku 9. člena omejene. Kako je s pristojnostmi v odstavku C 9. člena? Kako je, kakšne so pristojnosti? Ali lahko tukaj bolj eh, podrobno pojasnite? In potem vprašanje sveta, kakšne so pristojnosti? možnost, da bi tudi nakup tovrstnih storitev poznal kaznivo dejanje. Kako potekajo razprave na to temo v svetu? Na koncu bi še povedala, da, da bo vas gospod Bauer 10. junija sodelovali na seminarju o trgovini z ljudmi. Glede časovnega razporeda, rok za predložitev predlogov s premem bomo preložili, to torej ne bo več 2. juni, temveč najverjetneje šele 30. juni. Natančen datum pa bomo še določili, torej datum za predložitev predlogov sprememb. Ta datum bo znan kaj k malu. Pomembno pa je, da bomo imeli možnost sodelovati na tem seminarju, tako da bomo lahko določene povdarke z tega seminarja še vnesli v naše predloge spremembe. Hvala lepa kolegici Bauer in tudi drugim kolegom in kolegicam. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Bauer, izvolite.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 to je zelo dobro za v prihodnje in zelo dobrodošlo je tudi, da če primerjamo to besedilo s prejšnjim, lahko vidimo, da je obseg sankcij razširjen tudi na prisilno prosjačenje, kajti to zaenkrat ni bila, bilo opredeljeno kot nezakonita dejavnost. To je zelo dobičkonosna dejavnost, ki poteka po vsej Evropi in tudi eh, na drugih področjih je bil eh, s tem predlogom starjen pomemben korak naprej. Zelo pomembno je, da ta tekst vključuje tudi otroške žrtve. Na to besedilo smo čakali zelo dolgo časa. Uh, situacija je taka, da moramo biti sedaj sposobni zaslišati otroke le enkrat v postopku, e, potem pa se kasneje lahko uporablja videoposnetek prvega zaslišanja. Prav tako je očitno, da obstaja še nekaj vprašanj in da še vedno pogrešamo nekatere ubeseditve v tem besedilu. Ana Hec je to že omenila vendar pa bi komisiji zastavila nekaj vprašanj. In ta vprašanja so tista, na katere ta predlog ne odgovarja v zadostni meri. Ko omenjamo konvencijo Sveta Evrope, ta konvencija pokriva zaščito žrtev, hkrati pa uh, vključuje tudi njihov dostop do trga dela in do poklicnega usposabljanja. Ta element v tem predlogu zdaj manjka in ne razumem zakaj. Ne razumem, kakšni so razlogi za to, da v tem besedilu ni omenjeno nekaj, kar je že bilo omenjeno v predlogu 136. Skratka, gre za zmanjšanje najviše zaporne kazni ki je omenjena kot najnižja kazen z 6 na 5 let in z 12 na 10 let. Če pravimo, da, da gre tukaj za nespremljive kršitve človekovih pravic in če govorimo o resnično hudih kaznevih dejanjih, potem ne razumem, zakaj je ta kazen bila znižena prejšn, v primerjavi s prejšnjim besedilom. Še nekaj je ostalo nejasno. Vesela sem, da to besedilo vključuje trgovino s človeškimi organi, vendar pa ni povsem jasno, kakšni, kakšne so določbe oziroma katere določbe pokrivajo ta vidik, zato, bo, eh, zato bo treba z tega vidika uvesti nekaj sprememb po besedilu, kar se mene tiče. In še eno vprašanje imam. V našem predlogu resolucije smo zapisali, da priporočamo Evropski komisiji naj ustvari ali pa stališče, naj oblikuje stališče poročevalca ali pa komisarja na to temo. Imamo različna stališča znotraj Evropske unije, vendar pa ne obstaja neka koordinacija med njihovim delom. In to pomankljivo koordinacijo smo lahko opazili, ko smo opazovali delo različnih generalnih direktoratov na tem področju. In še en vidik bi omenila, če dovolite. to je starostna omejitev, ki je sedaj določena na 18 let. Slišala sem že veliko pritožb strani številnih strokovnjakov glede te metodologije. Pravijo, da je ta metoda zelo stara, da sega v 1930-20 leta in da gre tukaj za metodo, na kateri so opredelili to starostno mejo. In če govorimo o otroku in da je žrtev treba obravnavati kot mladoletnika ali kot otroka, na to pa poskušamo določiti dnev eh, starostno mejo. Če žrtev nima dokumentov, lahko sku, bodo strokovnjaki skušali do, določiti uh, njeno starost. To lahko storimo bodi si z uh, določene starosti na zobeh ali pa starosti kosti. Mislim, da je ta postopek zelo ponižujoč in upam, da ga bomo spremenili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Bauer. Imamo tri kolege, ki bi želeli predstaviti svoje mnenje, gospa Srčetini, gospa Morvaj in gospa Kosta. Gospa Blankevičute, skratka štiri govornike imamo in s tem je naš spisek govornikov zaključen. Po naši razpravi pa bom potem besedo znova dala komisiji. Skratka, prvi govornik oziroma govornica je gospa Sargentini. Uh, cilj te direktive je, da preprečujemo, uh, preganjamo in uh, imamo tudi preventivne ukrepe. Jaz bom govorila o zaščiti. Po mojem mnenju je vedno najbolje, da ljudem pomagamo, da se zaščitijo sami, da okrepimo njihovo moč in da povečamo moč žrtev trgovine z ljudmi. Kako bi lahko to storili? Uh, pa pridimo kar k bistvu. Obstaja ena tema, ki je sporna in ki skoraj da ni umenjena. Namreč v informativnem uh, obrazložitvi je napisano, da to ni del direktive in to je vprašanje dovoljenja za prebivanje. Prejšnji dokumenti so vključevali tudi vprašanje dokumentov oziroma dovoljen za trajno prebivanje. Ta tekst sedaj tega ne upošteva. Kaj to pomeni za zaščito žrtve? Mislim, da je to vrzel v tej direktivi. Lahko pomagamo ljudem s pravno pomočjo, lahko jim pomagamo z nastanitvijo, lahko jim pomagamo z zdravstvenimi oskrbami, z psihološko oskrbo in pomočjo, vendar pa če jim ne moremo izdati uh, dovoljenja za prebivanje, bodi si trajno ali začasno, potem jim bo zelo težko pomagati pri tem, da bi se zaščitili sami. Prejšnja direktiva je dodeljevala začasno dovoljenje za prebivanje na podlagi sodelovanja s tožilstvom. Že to je bilo težko za žrtve, ki so se morda bale sodelovati s tožilstvom. Ta direktiva pa sedaj govori o tem, da se pregon nadaljuje, če tudi žrtev ne želi sodelovati. To je seveda krasno in dobro za ugotavljanje, kdo so zločinci in kje so, vendar pa tukaj ni vključen vidik prebivanja za Eh, dovoljenja za prebivanje. In mislim, da če bi vključili ta vidik, bi dejansko eh, poskrbeli za to, da bi bila zaščita boljša in da bi dovolili tudi ljudem, da se zaščitijo sami. Krepitev moči je bistvenega pomena. Še nekaj bi izpostavila, kar pa bo morda nekoliko bolj sporno. Namreč inkriminacija oziroma kriminalizacija uporabnikov storitev pri čemer vedo, da je oseba, ki jim nudi določeno storitev, bila žrtev trgovine. Če bomo tukaj inkriminirali uporabnika, potem inkriminiramo tudi žrtev. In tukaj seveda v večini primerov govorimo o spolnih uslugah. In to pomeni, da če bo uporabnik kriminaliziran, bo potem kriminalizirana tudi uh, oseba oziroma žrtev. To je lahko nevarna pot, kajti pri, vašem, pri našem delu, pa če je zakonito ali nezakonito, če je delo, ki ga upravljate nezakonito, boste marginalizirani v družbi. Ne strinjam se s poročevalko in tega ne bi omenjala, če ne bi sama zastavila vprašanje svetu, ali bi to lahko postalo vse. Zadnji osnutek direktive je pravil, da je država članica lahko sama odločila, ali se bo temu pridložila ali ne. In če je to najnižji standard, se lahko tega držimo. Prav, ampak ne bi pa rada videla, da bi to postalo zavezujoče za 27 držav članic. Želela bi si slišati odziv komisije glede dovoljen za prebivanje. Najlepša hvala. Medtem je zaprosila za besedo še nekaj uh, dodatnih kolegov, naslednja govornica pa je gospa Morvaj. Hvala. Temeljno vprašanje je, kako vidimo povezave, medsebojne povezave med trgovino z ženskami in otroci za namene spolnega izkoriščanja in spolno industrijo in industrijo. Ne moremo se izogniti temu vprašanju, nič več se mu temu ne moremo izogniti. Veliko raziskav kaže, tudi moje raziskave in moje, moje delo z žrtvami, izkoriščene žensk kaže na to, da je glavni razlog za trgovino z ženskami za spolno izkoriščanje je eh, legalizacija eh, prostitucije, če je to primerno, če je primerno izkoriščati ženske v spolne namene za prostitucijo potem seveda je vedno večje povpraševanje. Obstaja ideja, da obstaja spolno delo, ki je nekaj uh, zabavnega, vendar pa vseeno se zdi, da ni dovolj žensk, ki bi si dejansko želeli tega zabavnega dela pod narekovaji. In vedno več je torej popraševanja in če želimo ugoditi temu popraševanju, potem seveda tudi ponudba, ki se umetno izpolnjuje s pomočjo trgovine z ženskami. Tako da ne bomo naredili nobenih uslug žrtvam s tem, da bomo ustvarili vedno več papirjev in dokumentov ne da bi se prej lotili povezave, o kateri sem govorila. Če želimo preprečiti trgovino z ženskami, potem je treba preprečiti prostitucijo in treba je zaščititi žrtve. To najbolje storimo tako, da ponudimo storitve ne le za identificirane žrtve trgovine z ljudmi, temveč tudi ženska, ki delajo v prostituciji in želijo iziti iz prostitucije. To je ključnega pomena v več državah EU. Ženske si želijo iziti iz prostitucije, vendar ne morejo tega storiti, ker za nje eh, ni nobenih služ, nobenih eh, storitev, ki bi to lahko storile. Saj je to nekako ločeno od trgovine z ljudmi. Mislim, da je to napačno. Prostitucija ne bi smela biti kriminalizirana. To bi bilo napačno, tudi za, to bi bilo slabo za ženske, ki so v prostituciji, vendar mislim pa, da bi lahko preganjali njihove stranke morali bi se nekaj naučiti iz švedskih izkušenj, pa tudi nekateri drugi držav članic. Me pa jezi ta zamisel, da tisti, ki vedo, da kupujejo storitve, eh, torej, da se jih ne smatra kot eh, storilce kaznevih dejanj, mislim, da je posebno jasno, da oni bi morali biti kriminalizirani. Hvala. Gospod Kosta. Si, Hvala komisiji in svetu za njun prispevek. Kot smo slišali od komisije, je res nekaj uh, pomembnega, da je to pravzaprav prvo naše prvo delo, ko delujemo kot so zakonodajalci v torej nečem, kar je bil nekoč tretji stebr, torej je spomembno vprašanje, pomembna tema in rada bi se navezala oziroma predstavila primer na primer ženske, ki je bila članica parlamenta, gospa Marja, Ana Marija Palombo. Bila je poslanka v 70-ih oziroma v 90-ih in je predstavila prvo belo knjigo o trgovini z ljudmi s komisarjem Gradinom. Rada bi vas torej spomnila vse na njeno delo, gospe Palombo Svero. Veseli me, da komisija in svet sta se odzvala na vprašanja, ki smo jih izpostavili v naši pobudi za priporočilo. Mi smo zahtevali takšno direktivo in mislim, da je to sedaj bilo ugodeno. To je ta pristop, ki smo ga zahtevali. Upoštevali se določene stvari, ki smo jih mi zahtevali, vendar pa imamo še določeno vprašanje. Najprej nekaj glede interneta. Mi smo tu storili velik korak naprej saj danes ne moremo uh, imeti preprečevanja in ne moremo imeti primernih ukrepov, če ne uporabljamo uh, možnosti sodelovanja med policijami. In za vse to je potrebno. Zato, da vidimo, za kakšno uh, kazniva dejanja. Gre tudi na spletu, temu se ne moremo izogniti. Saj le ta tudi je neke vrste uh, motor spodbujanja trgovine z ljudmi. In potem še nekaj, družinska zaščita. V členu 13 je to. D, uh, dokaj šipko zapisano. Mi smo si to v našem eh, priporočilu želeli bolj jasno zapisano. Moramo dati podporo ljudem. Morda jim moramo dati možnost, da se jim pridružijo njihovi družinski člani. To je recimo ena od možnosti takšne podpore. In potem še nekaj. Nevladnih organizacij se eh, ne omenja države članice, ali nam kdo lahko pove, da niso ravno nevladne organizacije bile tiste, ki so prve na to opozorile. In ne moremo imeti nobenih mrež, nobene koordinacije, če ne vključimo tudi nevladnih organizacij. Pogosto so nevladne organizacije tiste, ki lahko res sodelujejo z družinami in pomagajo v njihovi rehabilitaciji in ponovni vključitvi v družbo. Tudi sama bi rada bolje razumela saj žal določenih stvari ne razumem torej, ko gre za vprašanje dovoljenja za bivanje. Ali je to pravica? Saj to je bilo v prejšnji direktivi ali pa ste to preprosto spustili v tej direktivi? No, če je to res tako, torej, da dovoljen za bivanje ni več, potem je to gotovo korak nazaj. In potem še eno vprašanje. nimamo koordinatorja na Evropski komisiji za to vprašanje. Vem, da bo imeli letno poročilo, vendar pa menimo, da je zelo pomembno, da bi imeli koordinatorja pri komisiji. tudi države članice bodo imenovali svoje poročevalce glede tega. Pa še eno vprašanje. Mislim, da moramo povečati kazni. No, države članice naj se sicer odločijo glede samih dolžin kazni. Še štiri kolegi, potem pa boste na vrsti komisije in poročevalki. Prosim vas, bodite kratki in jedrnati. Gospa Alfano. Najlepša hvala. Komisijin predlog je ambiciozen. Potrebujem pa nekaj pojasnil v zvezi z devetim členom in sicer prvim odstavkom. Tukaj me še posebej zanima eh, odstavek B, C in D. Rada bi vedela, zakaj v devetem členu v drugem odstavku ločujemo med uh, odstavki C in D prvega odstavka. Ko govorimo o kriminalizaciji, iskreno upam, da se bo to zgodilo čim prej zaradi tega, da bomo s tem dali zgled. Sama v tem dneh, teh dneh pripravljam obravnavo. Uh, Eh, takšnega obravnavanja mladih v, Kampu, v Kambodži. Tukaj je kar nekaj javnih eh, hiš. Eh, žal imamo tukaj veliko eh, pričevanj, kot je gospa Solimnam. In tukaj nam eh, govorijo zgodbe o deklicah stari 3-4 let, ki se jih ponuja za spolne usluge prav našim državljanom. Tukaj pravzaprav ni nobene jurisdikcije, tukaj ni nobene zakonodaje, ki bi trdo nastopila do takšnih strank, do tistih oseb, ki dejansko uničujejo življenje takšnim osebam. In zaradi tega iskreno upam, da se bo tukaj nekaj spremenilo. Zanima me, kako bo komisija to predstavila kot zločin in kako bo dejansko to, eh, to poskrbela tudi, eh, da bo izvajale posamezne države članice. Hvala. Hvala, gospa Alfano. Gospa Bilbo Barandika, izvolite. Hvala, predsedujoča. Skušala bom biti čim bolj eh, konkretna. Predlog mi je všeč. Vsebina tega predloga in eh, predloga o EPO-ju, bi rada vprašala komisijo in svet naslednje. Kako bi lahko povezali torej EPO, Evropske odredbo o zaščiti, s tem projektom, s tem osnutkom? Ali bi to lahko kako povezali? Se nam lahko žrtve, ki trpijo zaradi to vrstnih, torej zaradi trgovine z ljudmi, vendar te združbe so mednarodne kriminalne združbe in nekdo je lahko recimo žrtev, potrebuje pa neko posebno zaščito in ta se ji dodeli v eni državi, vendar ta uh, oseba lahko potem odide v drugo državo in potem ima znova težave. In torej morda bi lahko kako predvidevati neko povezavo med to pobudo in uh, pobudo glede Evropske odredbe za zaščito. Hvala. Uh, Hvala, gospa Bjenke Vinčka. Kujte. <clears throat>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 kateri so razlogi za trgovino z ljudmi v 21. stoletju. Gospodarska kriza, velika revščina, to so tisti problemi, ki vodijo do trgovine z ljudmi. Poleg tega bi bilo zelo pomembno, da je eden od preventivnih ukrepov tudi boj proti revščini zelo pogosto postanejo žrtve trgovine z ljudmi prav ženske in deklice, ne le iz držav članice Evropske unije, temveč tudi iz tretjih držav. In te ženske ali deklice so potem žrtve trgovine po celem svetu. Prevažajo jih po, iz ene države v drugo in s tem nastane problem, da se ta težava ne ustavi na mejah. Zato je tako pomembno, da tesno sodelujemo tudi s tretjimi državami in da je to sodelovanje učinkovito. Prav tako ni povsem jasno, zakaj ni komisija upoštevala našega predloga glede koordinatorja. Rekla bi še, da se zauzemam tudi za to, da bi tiste osebe, ki uporabljajo storitve oseb, ki so bile žrtev trgovine, tudi ustrezno kaznovane. Te osebe morajo prav tako nositi odgovornost in menimo, da moramo mi kot Evropski parlament prav tako imeti pred očmi, kakšna je naša odgovornost. Hvala lepa. Uh, Hvala. Gospa Hirš, zadnja na mojem seznamu, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Za, sem počevka senci za skupino Libe in sem vesela tega novega besedila, nove direktive. Mislim, da obravnava zelo pomembne vidike, s katerimi se ukvarjamo tudi mi v Evropskem parlamentu in prav je, da se s tem ukvarjamo. Gre tudi za širitev vidika, torej beračenje, to, da je to zdaj vključeno, je nekaj, kar pomeni napredek z vidika besedil. Potem, ko govorimo o trgovanju z ljudmi v navednicah normalnih okoljih, delovnih okoljih, tudi temu se moramo močneje posvetiti. To, kar je pomembno za nas, je, da da obravnavamo tudi dve dodatni direktivi, poleg te, o kateri danes govorimo, direktivo o, social, o spolni zlorabi, torej danes smo že govorili tudi o spolni zlorabi in otroški pornografiji. Tukaj bi bilo dobro videti, kje imamo skupne opredelitve, da tukaj se ne bi kaj prekrivalo. Poleg tega bi omenila še to, kar uh, je gospa Albertini omenila glede dovoljenja za prebivanje, tudi to se neka, nekako pokriva z našim svežnjem azila, az, azilnim svežnjem. In tudi tukaj moramo vi, uh, paziti na to, da bodo naši predlogi tukaj skladni. Še en vidik bi omenila, ki je bil že omenjen, namreč glede tega, do kakšne mere naj bi bile osebe, ki uporabljajo storitve žrtev trgovine z ljudmi, torej ali naj bi jih preganjali ali ne. Mislim, da je ideja sama dobra in prava. Če nekdo ve, da sprejema storitev ženske, ki je bila dejansko žrtev trgovine z ljudmi, je moj pomislek, ta, kako bi to izvajali, kako bomo dokazali, da je ta oseba vedela, da gre tukaj za žrtev trgovine z ljudmi. Ali mora zahtevati, da ji prostitutka pokaže dovoljenje za prebivanje. Skratka, kako daleč lahko gremo v dokazovanju tega, da je oseba dejansko vedela, da gre za žrtev trgovine. Skratka, zamisel razumem, se mi zdi dobra, ampak mislim, da izvajanje te zamisli v realnosti bi privedlo do to, da bi procesi padli ali bi bili daljši ali pa da bi ženske potem v končni vrst v končni fazi potem eh, se umaknile ali um, ustrašile. Če pa bi nekdo če bi nekdo, torej neka oseba vedela, oziroma da bo se to uh, potem tudi dokazovalo, bo verjetno jo še bolj strah, da bi se sploh obrnila na policijo. Dodaten vidik, ki ga je omenila pravkar kolegica Efano, so mladoletniki, ki uh, so bili zlorabljeni zunaj meja Evropske unije. Tudi tukaj se mi zdi zamisel zelo dobra, ampak znova se zastavlja vprašanje, kako bomo zastavili sodelovanje s temi državami članicami, kako ga bomo okrepili tako, da bomo dejansko imeli dokaze in bom, da bomo lahko te dokaze potem tudi uporabljali v naših sodnih postopkih. Najlepša hvala. Hvala, gospa Hirš. No, veliko vprašanj smo slišali in zelo nas zanimajo vaši odgovori. Gospod Pribe, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo smo pozorno prisluhnili vašim vprašanjem in komentarjem in si tudi zapisali. Upam, da ne pričakujete, da vam v prihodnjih sedmih minutah odgovorim izčrpno na vsa vaše vprašanje in komentarje. Naj nasplošno povem za začetek naslednje. Ta predlog je instrument kazenskega prava in to je tudi njegov namen. In ne domišljamo si, da bo ta pr predlog rešil vse težave v zvezi s trgovino z ljudmi. To tudi ni njegov namen. Mi si upamo, mi si prizadevamo, da bo to predvsem pomemben prispevek k reševanju težave, vendar jasno je, da določena vprašanja bodo ostala odprta. Recimo vprašanje eh, delovnega prava so v pristojnosti drugih področji zakonodaje skupnosti in tako smo ravnali že v preteklosti. In še drug splošni komentar. To je predlog ki je eh, nastal v skladu z Lizbonsko pogodbo na področju eh, kazenske zakonodaje in vemo, da nekatere države članice, nekatere druge, bolj kot druge, si precej obotavljajo glede tega, da bi postile, da EU jim diktira eh, torej, na področju kazenskega prava. In tu predlagamo direktivo in določene stvari pač morajo biti prepuščene državam članicam, določene podrobnosti. Potem smo slišali komentarje obeh odborov glede spleta. Mislimo pa, da to ni ključno vprašanje za to direktivo delamo pa tudi na projektu o kibernetskem kriminalu. To je tudi eden od naših velikih prihodnih uh, projektov. Potem smo, smo še vedno v situaciji, tako kot ko gre za spolno zlabo otrok, nimamo dovolj podatkov uh, sedaj smo stopili v stik z Eurostatom in jih prosili za to, da bi dobili boljše podatke. To je zelo težko dobiti te podatke. Teh informacij je malo, vendar to še ne pomeni, da glede tega ne smemo sprejemati zakonodaje. Strenjamo se s člani odbora, da je pomembno imeti kampanje za ozaveščanje, vendar to ni nekaj, kar bi zapisali v direktivi o kazenskem pregonu, temveč je to nekaj, kar moramo storiti poleg zakonodajnega predloga. Slišali smo več vprašanj glede tolmačenja določenih členov in zakaj smo določ, glede določenih stvari pustili več manevrskega prostora državam članicam no, nekaj bom uspel predstaviti vsega, verjetno ne. Glede 9.2 in glede 15.4 naj povem, da menimo, da naš predlog odraža to, kar je izvedljivo. Sveda bi si želeli iti dlje, vendar to včasih ni mogoče, nima smisla imeti predlog, kjer bi takoj naleteli na odpor držav članic. Torej, zato smo se odločili imeti takšne določbe, ki puščajo državam članicam določeni manevrski prostor. Potem smo slišali vprašanje glede tega, zakaj smo zmanjšali maksimalne kazni, najmanjše maksimalne kazni iz 12 na 10 let. No, tu smo upoštevali različne zakonodajne tradicije v državah članicah in zdi se, da v nekaterih državah članicah je kazen 12 let absolutno previsoka tudi za takšna resna kazniva dejanja ni primerna. In seveda to smo morali tudi upoštevati. Potem smo slišali še vprašanje, več vprašanj glede dovoljenja za bivanje, glede vprašanja azila, tudi o tem sem že govoril. Menim, da to moramo pokriti v drugih instrumentih zakonodaje. To seveda ne pomeni, da želimo zaločevati razpravo o tem. Mislim, da ravno pripravljamo poročilo o delovni zakonodaji in morda bi lahko ravno tam izkoristili priložnost za zakonodajni akt glede tega vprašanja. Komisija je začela uh, torej z razpisom za koordinatorja za trgovino z ljudmi, s tem smo se odzvali na Eh, na vašo željo. No, ta postopek razpisa bo trajal verjetno več mesecev, vendar s tem bomo lahko povečali eh, delo na tem področju, dosegli bomo večjo koordinacijo znotraj EU, pa tudi na mednarodni ravni. In upam, da bo to tudi jasen signal, kako resno EU obravnava to težavo. Strinjamo se eh, z mnenjem, da pri obravnavi te težave so nevladne organizacije zelo pomembne. Mislim, da to tudi nekje omenjamo v predlogu v členu 15.2. Prav tako se strinjamo s stališčem, da je zakonodaja eno, izvajanje zakonodaje pa nekaj drugega. In glede tega si ne delamo nekih iluzij. Ne bi bilo prvič, da EU določi neko zakonodajo, potem pa se nič ne zgodi. In izvajanje te zakonodaje bo zelo pomembno, potem ko bo ta direktiva sprejeta. Ne bo šlo le za prenos direktive, temveč tudi za dejansko učinkovito izvajanje te direktive. In ravno zato ne smemo sedaj iti predaleč. Tako da potem to za države članice ne je bilo več spremenljivo, torej da vlade, eh, javni organi tega več ne bi upoštevali. Skratka, EU lahko tu veliko prispeva, vendar na koncu so organi kazenskega pregona v država članica tisti, ki bodo dejansko morali izvajati to direktivo. Hvala. Hvala. Dobila sem sporočilo, da morajo tolmači prenehati z delom sedaj. Zato se vam oprevečujem. Ta vprašanja, mm, na katere še niste mogli odgovoriti, pa boste dobili možnost in sicer, da lahko odgovorite na nje pisno, če želite. Imamo še dve poročevalke, ki želita nakratko pokomentirati. Vendar bilo mi rečeno, da tolmači morajo oditi. Ali tolmači ostanejo še tri minute in potem dam minutko in pol vsaki poročevalki? Gospa Hess, izvolite. Yes. Bara mycket kort. Jag är jättetacksam för eh, eh, diskussionen vi har haft. Eh, jag... Hvala za to razpravo. Nekaj bi povedala. Bilo je rečeno marsikaj o kriminalizaciji klientov, vendar tu ne gre le za prostitucijo. Rada bi, da obravnavamo kot zločin vsako osebo, ki uporablja storitve žrtve v trgovine z ljudmi. Naj gre za prostitucijo ali pa kaj drugega, recimo za prisilno delo v vseh svojih oblikah. Moramo povejati, za kakšen problem gre. Rekli smo, da gre za boj uh, proti revščini. Rek, govorili smo o tem, da je treba zmanjšati popraševanje po spolnih storitvah. Skratka, to so različne težave in 27 držav članic mora skupaj delati, če dejansko želimo izkoreniniti te grozljive uh, stvari. Zato me res zanima, kakšno bi vzit seminarja 10. junija. Gospa Bauer. Hvala. Gotovo bomo imeli dovolj časa in priložnosti za razpravo o teh zadevah. Danes ne moremo veliko več storiti, se pa seveda zelo veselim prihodnje razprave. Hvala, gospa Bauer. S tem je sestanek zaključen. Nadaljujemo ob treh. Hvala. Dobr tek. You.